yeah. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Tako, dragi kolegice in kolegi, dobro jutro. Nadaljevali bomo z zasedanjem našega odbora. Smo pri sedmi točki, čas za vprašanje o izvajanju uredbe REACH. REACH, veliki paket zadnjega zakonodajnega obdobja, ki se že nahaja v fazi izvajanja in prebivalci imajo veliko vprašanj v zvezi s tem in sedaj so tudi kolegice in kolegi izkoristili proložnost, da kolegom iz komisije zastavijo celo vrsto vprašanj. Pozdravljam gospoda Hajca Cureka, generalnega direktorja Enterprise v Evropski komisiji. Gospod Curek, dobrodošli z nami pa je tudi Gus Pošart, ki je direktor za vodo, kemikalije in biotehnologijo. Dobrodošli tudi vi. Zamislili smo si, da bi številna vprašanja, ki smo jih prijeli, razdelili v tri sklope. Prvi sklop je registracija, agencija in pristojbine, potem druga, drugi sklop je seznam kandidatov, priloga 14 in priloga 13. Ne vem, če to novim članom veliko povem, ampak slišali bomo, kaj to povem. Potem pa sklop 3 je pa notifikacija kazni, testiranje na živalih in pa vplivi uredbe oziroma uredbe REACH ter pa usklejevanje z drugo. Eh, zakonodajo in pa nanomaterijali. To so torej te tri sklopi. Predlagam, da generalni direktor Curik ali pa vi morda podate uvodno pripombo in da potem preidemo k prvemu sklopu. Gospod Curik, beseda je vaša. Hvala predsedujoči, hvala za to, da ste nam dali to priložnost, da vas obvestimo o stanju izvajanja zakonodaje za kemikalije, reč. Rad pa bi kar takoj povedal, da določena vprašanja ne more odgovoriti, na nje ne more odgovoriti le komisija, ker niso le v naši pristojnosti, saj rič upleta veliko mrežo in zahteva sodelovanje med različnimi deležniki in komisija je ena izmed njih. Poleg tega bi rad opravičil odsotnost Karla Faltenberga, generalnega direktorja za okolje v komisiji, saj je trenutno v Bangkoku pri pripravljalni konferenci za konferenco za okolje v Kopenhagnu in mislim, da je njegova prisotnost tam bolj potrebna kot tukaj. Sicer pa predlagam, da pri odgovorih na vprašanja, ki smo jih že prejeli pisno, da sem tam malce bolj obširen, zato da tiste članom parlamenta, ki, tistim poslancem, ki jih pri sprejemanju te uredbe še niso bili člani tega parlamenta, zato da bojo oni lažje tudi videli, na katera področja uredbe rič se nanašamo na, in katerim želimo izraziti naše stališče. Če vam je tako prav, bi začel z skratkim pregledom, potem pa bi obdelali vprašanja v sklopih, ki smo vam jih predlagali. Časa imamo do enajstih. Če je to dovolj za vaš predlog, potem je to dobro ampak najbolje bi bilo, če kar začnemo, če nam poveste, kakšno je stanje. Hvala lepa. Zaradi bolj enos, boljše preglednosti bom to storil v običajnem jeziku komisije, namreč v slabi angliščini. Vesel sem, da se lahko obrnem na vas v tej fazi izvajanja in Rič je bila ena najbolj eh, ambicioznih zakonodajnih predlogov, ki je bil sprejet med prvim predsedniškim mandatom predsednika Barosa in Evropskega parlamenta in eh, tako je Evropa tudi vodila na področju regulacije kemikalij. To vključuje, Rič vključuje več ciljev hkrati, namenjena je visoki zaščiti okolja in pa zdravja ljudi. Uh, promovira alternativne testne metode, prosto cirkulacijo kemikalij in pa krepitev konkurenčnosti ter inovativnosti kemične industrije. Parlament je odigral ključno vlogo pri zagotavljanju tega, da, da uredba doseže dobro ravnoteže na eni strani med začet zaščito javnega zdravja in okolja, na drugi strani pa konkurenčnosti in pa inovativnosti. ko je vaš poročevalec gospod Sarkoni napisal knjigo o sprejemanju uredbe Rič, je to podnaslovil dosežek političnega konsenza in s tem s to oceno se strinjamo. To je sedaj zgodovina in kar vas zanima je, kako izgleda v praksi. Kot sem že rekel, smo le eden od deležnikov, ki je pristojen za to, da uredba rič živi. Najpomembnejši motor je seveda agencija za kemikalije, ki je sedaj ustanovljena, ki pa je pristojna za centralizirane postopke. Organi držav članic pa se s tem ukvarjajo dvakrat. Na eni strani s tem, da sodelujejo z agencijo, na drugi strani pa uh, da skrbijo za postopke izvajanja in pristojni so tudi za snovi, ki predstavljajo tveganje za človeško okolje. Seveda je pomembno tudi sodelovanje in prispevki strani industrije in pa deležnikov, ki želijo zagotavljati varno uporabo kemikalij. Torej, prvi izziv je za nami. To je bila ustanovitev agencije za kemijo v Helsinkih, za kemikalije. In veste, da je bila to zelo težka naloga, saj smo jo morali opraviti v zelo kratkem času. In z veliko odločnostjo vseh kolegih, ki so bili poslani v Helsinke, da bi tam našli tudi sredstva in tudi odprli to agencijo, uh, Torej, s to veliko zagnanostjo smo lahko junija 2007 odprli to agencijo in trenutno se nahaja še vedno v fazi rasti. Trenutno je okoli 350 zaposlenih, leto 2010 pa bo odločilno, kajti takrat bo potekel prvi rok za registracijo in to bo zelo velika naloga, ki jo bo morala agencija opraviti in zato bomo morali povečati število zaposlenih. Agencija bo do leta 2010 ostala odvisna od sredstev skupnosti, kajti šele zelo pozno leta 2010 prečakujemo prihodke od pristojbin, ki bodo začeli pritekati. Saj rok, kot veste, je konec novembra 2010 in šele ko se boste registrirali, boste prejeli račun in ko bo ki bo potem plačan in zato šele konec leta 2010 pričakujemo prihodke. Zato sem zelo hvaležen tudi za podporo vašega odbora, ki nam je zagotovil finančna sredstva, ki prvotno niso bila predvidena. To je bil prvi preizkus, ki ga je agencija preživela na srečo, kajti namesto števila predhodnih registracij, ki smo jih vsi ocenili, je deja, bila dejanska številka 20 kratnik ocene in bilo je 2,7 milijonov predhodnih registracij, ki so bila naslovljena na um, agencijo in to je zahtevalo tudi, da nadgradimo uh, informacijsko orodje in to smo storili zelo uspešno. Sedaj uh, lahko vidimo, da poleg prvega roka za registracijo novembra 2010 obstaja tudi drugi pomemben zakonodajni akt, ki bo stopil v veljavo. Gre za klasifikacijo, etiketiranje in pakiranje kemičnih proizvodov. To se bo začelo leta 2011 in bo vključevalo veliko število registracij, ki jih bo treba uh, tudi izvesti strani agencije. Se pravi, prilagajanje in, um, informacijskega okolja posameznim industrijam in predvsem tudi malim in srednjim velikim podjetjem je, bila, je bil izziv, ki je bil zelo velik za agencijo. Uh, Minilo je malo manj kot tri leta od sprejetja uredbe, ampak lahko bi rekli, da smo te cilje učinkovito dosegli. Informacijska tehnologija za REACH je sedaj posodobljena, zagotavlja vse storitve, ki se od njih pričakuje. Na začetku leta 2009 industrija to lahko uporablja. Uporabljajo jo za izmenjavo kontaktnih podatkov z podjetij, ki uporabljajo iste snovi in vsi ustrezni dokumenti so na razpolago na spletni strani in poenostavljeni podatkovni listi so tudi na razpolago v različnih jezikih. Pregledali smo številne priloge uredbe RIČ in določili, katere snovi se lahko izključi. To je določeno v prilogah 4 in 5. Določili smo tudi um, elemente oziroma kriterije za izključitev in pa tudi kriterije za PBT-je in pa VPVB-je v 13. prilogi uredbe REACH. In sprejeli smo tudi številne implementacijske okrepe od uh, pristojbin do tes, načinov testiranja in izključili smo oziroma določili tudi režim omejitev iz pri primerjavi z predhodnim besedilom. Vzpostavili smo tudi prvo listo kandidatov v letu 2008 in pa zahtevali tudi, da se vključi prioritetne snovi v seznam avtorizacije. Ne smemo pa pozabiti na to, da je največji izziv, ki ga predstavlja uredba Rič, ta, ki se naslavlja na industrijo. Uh, industrija se mora izmenjati informacije o tisočih snoveh na različnih forumih, zato da se prepreči nepotrebno testiranje pri živalih, potem pa si mora razdeliti stroške za testiranje takrat, kadar se to zdi potrebno. Industrija mora izvesti na tisoče analiz tveganja in poslati registracijske dokumente. Plačati pa mora tudi pristojbine za te. Eh, dokumente. Izziv je tudi na organizacijski strani, pa zaradi tehnične, tehničnih zahtev industrije. Industrija se temu izzivu odziva in tesno sodeluje z agencijo in z komisijo, zato da bi spomnila svoje dožnosti. Izvedli smo tudi globaliziran harmonizacijski sistem za označevanje, pakiranje in pakiranje kemikalij in sprejetjem tega je Evropska unija tudi pokazala voljo do ravnanja, varnega ravnanja s kemikalijami. Kar se tiče mednarodnega vpliva na rične, kateri se na to odzivajo zelo pozitivno in ocenjujejo, možnost, da vsaj delno uskladijo svojo zakonodajo z uredbo Rič in številni pa našo CLP sistem tudi uporabljajo za model za harmoniziranje svojih sistemov. Pozdravljamo tudi spodbudne eh, signale nove administracije ZDA, ki razvijajo tudi načela za reformo na področju kemikalij. In tudi počasi sprejemajo mnenje, da bi lahko uredba REACH bila model za to. Postavili smo torej zgled za eh, tudi druge in veliko lahko ta uredba doseže tudi v prihodnosti. Veliko je bilo storjenega, a paradoksalno smo še vedno na začetku teh izzivov in smo pa polni zaupanja, da če bomo delali skupaj, bomo zelo uspešni tudi vnaprej. Hvala za vaš čas. Sedaj pa vas prosim da predate besedo tudi mojemu kolegu, ki bi lahko odgovarjal na vprašanja, kot so bila sestavljena v posamezne sklope. Hvala. Hvala. Mislim, da je bilo to za vse novince in za tiste, ki niso tako eh, vključeni v to temo, zelo koristno. Mislim, da imate en problem, gospa Hasi. Prosila bi za No, vesela sem, da je sedaj konec tega, da bomo lahko se posvetili tudi posameznim vprašanjem. A res je, pravi predsedujoči, malo potrpljenja včasih tudi koristi. Prvi sklop, gospod Bošart, vi ste se to uh, zadali in prvo vprašanje gospoda Seberja in Prodija in potem še eno vprašanje v zvezi z pristojbinami. Bi lahko odgovorili na to, prosim. In postopek je tak, da bi vprašanje za ponovno oziroma možnost za ponovno vprašanje prijeli najprej tisti, ki so postavili prošlovotno vprašanje, potem pa lahko vprašajo še drugi kolegi. Gospod Bošar. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Želel bi nekaj povedati nekaj o registraciji. Um, želel bi dodati nekaj vprašanj glede predhodnih registracij. To so vprašanja, ki jih je postavil gospod Lajnen, predsednik tega odbora. In najprej bom odgovoril na njegovo vprašanje. Zato, da si podjetja lahko izmenjujejo podatke in zmanjšajo stroške, rič zahteva od podjetij predhodno registracijo, tako imenova do 30. novembra 2008. Glede na pomen tega datuma komisija skupaj z Agencijo za kemikalije, industrijami in državami članici je začelo informacijsko kampanjo za ozaveščanje podjetij za to, da bi začele z predhodno registracijo. Do roka smo prejeli 2,7 milijona predhodnih registracij za 143 tisoč uh, um, snovi, ki to so podali 65 tisoč podjetij. To je veliko več, kot so bile naše začetna predvidevanja in zato lahko pričakujemo veliko več registracij do 30. novembra 2010. ECHA, ki je odgovorna za proces registracij, je sedaj proučila podatke iz predhodnih registracij in sedaj sodeluje z industrijo za to, da bi izboljšali ocene številnih registracij, ki jih lahko pričakujemo do konca leta 2010. Seveda ostajajo negotovosti, vendar pa ta boljša ocena ne ne odstopa veliko od prvotnih ocen komisije agencija pričakuje, da bodo številne da bo to teh ocen približno okoli 9000. Eka meni, da, komis, da ocene komisije glede številnih dosjejev, tukaj govorimo o 25000 dosjejih, da je to kredibilna informacija, vendar pa je ta številka še vedno negotova, vendar pa menimo, da, to, da eh, dosjeji ne bi smeli preseči številke 75 tisoč. E, torej, zdi se nam ocena, da bi prejeli 2,75 milijonov registracij, to se nam zdi pretirano. Komisija spremlja delo agencija. Agencija tudi e, se spoprijema z e, končicami kaj ti to, zato da bi izgradili desetkrat večje zmogljivosti za uh, informacijski sistem Riča, kot je bil pričakovan. Ravno tako sprejemamo um, ukrepe glede človeških virov, zlasti glede usposebljanja kadrov, uh, ki se običajno ukvarjajo z drugimi nalogami. Ti bodo lahko pomagali potem um, zaposleni, ki se ukvarjajo z registracijami v času, ko jih bo teh najve, največ. Poleg tega pričakujemo, da bomo tudi najeli zunanje sodelavce na pogodbo. Toliko glede predhodne registracije. Gospod gospoda, gospoda Zebr in Prodi sta zastavila vprašanje glede samega postopka registracije. In tukaj bi začel odgovarjati na ta vprašanja. Odgovor je, da proces registracije poteka hitro, kot ste slišali, vendar pa smo imeli nekaj pomankljivosti in komisija in agencija se ukvarjata in nadzirata ta postopek. Na podlagi informacij, ki jih dobivamo od industrije, pričakujemo, da bodo podjetja lahko registrirala svoje snovi pravočasno. Registracija v skladu z Ričem se je začela s 1. junijem 2008. Doslej približno 120 snovi eh, je že bilo registriranih. To pomeni, da so, prejeli, da so bili registrirani in da so plačali račun. Približno 600 dosjejev pa smo doslej sprejeli. Eh, kakovost teh dosjejev bo treba izboljšati v naslednjih letih. Snovi, ki so že dolgo časa na trgu, bodo uh, vključene v ta sistem v treh fazah glede na kemikalije, ki jih eh, vsebujejo in glede na značilnosti samih snovi. Industrija pripravlja registracijo za prvo fazo, ki poteče 30. novembra 2010. Izmenjava podatkov glede posamezne snovi poteka prek SIFS torej glede foruma za izmenjavo informacij o snoveh. SIF. E SIF pomeni Substance Information Exchange Forum. Vsi potencijalni um, tisti, ki želijo registrirati, sodelujejo v tem form, forumu. S tem bomo pomagali premagati težave pri registraciji. Torej, agencija in komisija skupaj sodelujeta pri različnih konferencah, delavnicah in seminarjih z namenom izmenjave boljših, dobrih praks glede SIF. -a potem vprašanje o tem, koliko časa potrebujemo za to, da dokončamo posameznem dosije. Poprečni čas za dokončanje dosijeja je približno leto dni. To pa seveda je odvisno od snovi in uporabe te snovi ter tonaže. Eno leto e, pomeni čas za zbiranje informacij, testiranje in pripravo samega dosijeja treba je vedeti, da za velike, torej za velike tonaže potrebujemo več časa za testiranje. Seveda testiranje v skladu z prilogami 9 in 10 uredbe REACH. To testiranje, tega testiranja pa ni treba opraviti pred registracijo, kajti registracija že sama vsebuje predloge za testiranje, ki so v samem dosjeju. Priprava dosjeja razen testiranja, lahko traja nekaj dni do, nekaj, do enega meseca, če seveda sodelujejo ljudje če seveda sodelujejo pravi profesionalci, treba pa je priznati, da se količina dela lahko poveča pri uh, pripravi velikih skupnih ulog, kjer pomeni, kar to pomeni z um, opogajanju, pobranje podatkov, potem um, deljenje stroškov in primerjavo podatkov. Gospod predsedujoči, sedaj bi odgovoril na vprašanje gospoda Prodja, ki je spraševal glede težav z roki in o tem, če imamo orodje, če ima kemična industrija orodje za to, da se uskladi z uredbo REACH. Komisija ne razmišlja o nobenih spremembah v uredbi. Poudarjamo učin, kajti učinki ostajajo nespremenjeni. Podjetja morajo izpolniti obveznosti in se pravočasno registrirati. Komisija v tem predlogu je, je proučila strošek riča in strošek eh, registracije. Ocenjeni stroški za pripravo dosjeja so temeljili na strošku, ki, pomenijo, eh, ki ga pomenijo profesionalci s posameznega področja. Zahteve glede novih snovi pa bodo začeli s prvim, so začeli s prvim januarjem 2008. Za tiste snovi, ki pa so že na trgu, je, je seveda to odvisno od tonaže, od uvoza in trajalo bo od tri in pol let do enajst let. To daje industriji dovolj časa, da se pripravi. Treba je upoštevati, da za visoke tonaže kemične snovi, ki jih je treba eh, registrirati do 30. novembra 2010, potrebuje na voljo že veliko informacij. Glede števila pričakovanih registracij ni zelo verjetno, da bo to število više, kot je komisija pričakovala v svojem, svoji presoji. Od 2,7 milijonov predhodnih reg registracij bo le manjše število se izteklo v pravo registracijo. To pa zaradi tega, ker številna podjetja so, so predhodno registrirala na tisoče snovi uh, samo za vsak slučaj. Nekatere so predhodno registrirala vse snovi in številne registracije prihajajo od uh, Svetoval, svetovalcev, um, ki so želele tako pridobiti storitve kemične industrije. Uh, potem imamo nekaj vodilnih um, registratorjev, ki pripravljajo skupno registracijo iste snovine in snovi in to nam dokazuje, da samo 10 odstotkov podjetij, ki so izvedle predhodno registracijo, imajo resnično namen registrirati. Agencija in industrije, industrija si eh, prizadeva, da bi podjetjem pomagali prebroditi težave. Agencija in komisija skupaj organizirata najrazličnejše dogodke, za nemoten potek tega procesa. Kar pa zadeva oredi, u, um, orodja, je komisija in EKA pripravila veliko smirnic za industrijo že v začetku sprejemanja rič. Tudi industrijske organizacije so veliko pomagale in um, pomagale pri delu njihovih členov, članov in pripravljale orodja. Glede posameznega vprašanja glede orodja je EK obljubila, agencija obljubila, da bo pripravila um, nek nadzorni, um, nadzorno orodje do konca novembra. Tako da bodo podjetje lahko izpolnila svoje obveznosti do konca decembra 2010. Potem priloga pet riča je na, na voljo že nekaj mesecev in agencija pričakuje, da bomo dobili končno različico zelo kmalu. Sedaj pa bi besedo predal kolegu. Hvala. Rad bi v zvezi z vprašanji um, z vaše strani pa gospoda Seberja v zvezi z pristojbinami in ustanovitvijo agencije odgo na nje odgovoril, to bi rad storil. V zvezi z ustanovitvijo agenture vam predlagam, da se pogovorite z direktorjem agencije gospodom Dansetom, ki vam lahko poda več podatkov o samih dejavnostih. Pripravljam pa sem seveda, da vam tudi povem kaj več o izkušnjah kot član upravnega odbora in eh, kot odgovorni za to strani komisije, da vam pač podam informacije o finančni in tehnični situaciji agencije. Torej, če želite prijeti še dodatne informacije, bi vas opozoril na poročilo dejavnosti agencije, v katerem je cela vrsta podrobnih podatkov. Agencija je bila ustanovljena z namenom zagotoviti najboljšo tehnično in znanstveno svetovanje za vsa vprašanja povezana z kemikalijami in zato agencija ni le nek aparat, ampak je tudi nek skupek odborov, v katerim sodelujejo države članice in pa stroka. Obstajajo različni odbori, o katerih lahko poročam, da so bili ustanovljeni in lahko vam tudi poročam o tem, kaj so doslej dosegli. Obstaja odbor za oceno tvegan in pa socioekonomske analize. In uh, to, ta odbor naj bi agencijo usposobil za to, da poda strokovno mnenje Evropske komisije, ko gre za, za postopke registracije in omejevanja. Potem odbor držav članic, odbori držav članic pa naj bi med posameznimi pristojnimi organi držav članic dosegli čim večjo, večji konsens in pa harmonizacijo pri izvajanju. Forum pa naj bi bila mreža, v kateri se pristojni organi držav članic posvetujejo z drugimi deležniki o izvajanju uredbe REACH. Člani odbora za ocene tveganja in pa socioekonomske vplive so strokovnjaki, ki jih imenujejo uh, člani upravnega odbora in sicer na podlagi predlogov držav članic. Tako imenovani strokovnjaki pa veljajo kot neodvisni strokovnjaki, torej niso predstavniki držav članic, ampak se jih imenuje na podlagi predloga držav članic, torej upravni obor jih potem izbere oziroma imenuje. potem pa bolj znanstvena usmeritev odborov. Ali poleg teh znanstveno usmerjenih odborov obstaja forum, ki je bil v, v glavnem ustanovljen za izmenjavo najboljših praks, postopkov in opozoril v zvezi z projekti izvajanja in strategijami izvajanja. Vsi trije odbori, agencije in pa forumi, forum so že začeli delovati v začetku leta 2008, takrat so imeli ustanovne seje in doslej se je RAK, torej odbor za oceno tvega, tri srečal sedemkrat, sejak odbor za oceno socioekonomskih tveganj petkrat, znanstveni odbor osemkrat, forum pa petkrat. Poleg tega pa se je sedaj začelo tudi sodelovanje med odbori in pa med forumom. Tako da tudi da vam je jasna tudi ta komunikacija. Skušali smo tudi skupaj z agencijo doseči čim večjo preglednost in pa komunikacijo in zato smo sklenili, da se vse dokumente, ki, so, ki se jih izdela v teh odborih, tudi objavi. Na razpolago so na spletni strani agencije. Poleg tega pa obstaja seveda tudi možnost za različne interesne skupine, da se udeležijo pri posameznem procesu in tukaj uveljavljajo svoje interese in svoje mnenja. Forum pa je sklenil tudi, da bo enkrat letno vključil tudi vse zainteresirane deležnike k svojemu delu. Predsedujoči prosi, da se malo pospeši. Dobro, to sem videl pod naslovom ustanovitev agencije. Kar pa se tiče financiranja, pa so pravzaprav tri poglavitni načini ali tri poglavitni veri, iz katerih se financira agencija. Eno je prispevek skupnosti, drugo so pristojbine, ki jih plačajo registratori, tretjo pa so morebitna prostovoljna plačila strani držav članic. Trenutno je agencija predvsem odvisna od subvencije skupnosti. Za konec leta 2010 pa računamo z tem, da bodo začela prilivati, se prilivati sredstva. To bo doseglo svoj vrh v letu 2011, potem pa bo ne, nek določen čas, v katerem bo agencija mu lahko delala brez subvencij skupnosti, ampak mislim, da še med zakonodajnim obdobjem tega parlamenta bo morala komisija ponovno se vrniti in zaprositi za subvencijo za agencijo saj dolgoročno bo do dohodki iz pristojbin predstavljalo majhen delež proračuna. In zato bo vedno potrebna podpora oziroma financiranje strani skupnosti. In v zvezi s tem bi vam rad tudi povedal oziroma bi se rad zahvalil za podporo vašega odbora, ki nam je zagotovilo financiranje do konca leta 2010. In kar se tiče vašega vprašanja, ali bo ta model dolgoročno uspešen, moram reči ne, ampak tudi ni bil zasnovan tako, da bi pristojbine predstavljale celotno financiranje dejavnosti agencije. Hvala. Hvala lepa, morda bi bili še malo krajši, če ne nam bo zmanjkalo časa. Vprašanja tistih, ki so že postavili vprašanje, gospod Seber. Hvala leta, zahvalil bi se predstavnikom komisije za zelo izčrpne uvodne izjave. Imam dve kratki vprašanji. Na eni strani me zanima, torej v uredbi za popravek iz leta 2006 je v 18. točki bilo. Um, malim in srednjim velikim podjetjem zagotovljeno, da naj bi imeli enostaven dostop do agencije in gre predvsem za problem jezikov in slišim pritožbe malih podjetij, da je vse na razpolago le v angleščini. Torej, eh, agencija naj bi uporabila vse eh, jezike, da ali ne, saj seveda male in srednje velike podjetja imajo potem veliko eh, težav pri prevajanju, veliko stroškovnih težav težav. Um, Saj ne znajo tudi vsi angliščino kot komisija. Drugo vprašanje pa se nanaša na zdravje. Ta uredba naj bi tudi dejansko prispevala k boljšemu zdravju, to je prav. Ampak ali komisija sedaj sledi sploh temu cilju oziroma kakšne ima konkretne učinke um, ta uredba REACH, ali se to področje pravzaprav sploh več ne raziskuje, ampak se nadaljuje business as usual. Um, Ali imate morda vseeno kakšne ocene vplivo, kako konkretno izgleda tukaj? Hvala lepa. Ja, bitom, um Hvala, prosim za kratek odgovor. Torej, če lahko na kratko se odzovem na vprašanje v zvezi z jeziki, na razpoložljivost informacij v različnih jezikih, moram priznati, da je tu prišlo do zaostankov. Uh, do zamikov, dokler nismo mogli zagotoviti vseh različic, kolikor sem obveščen, pa je pravzaprav sedaj tako, da so informacije na razpolago v vseh jezikih skupnostih, je pa to zagotovo nekaj, kjer smo v zaostanku, malo pa je to odvisno tudi od hitrosti, v kateri. v kateri predamo informacije, ki so bile zaključene prevodni službi prevajalcev, jih potem prejmemo nazaj in moramo najprej preveriti celotne prevode in jih potem šele lahko damo na eh, razpolago podjetij, kaj ti naše glavno načelo je, da bi prišlo zaradi pomot ali napak v prevodu do napačnih informacij podjetjem in bi zaradi tega in smo zaradi tega se um, ehm, zauzeli za zelo visok nadzor, kar pa se seveda kaže tudi v času. Uh, Moramo pa priznati tudi, da agencija z zelo velikimi zahtevami, ki izhajajo tudi iz tega ogromnega števila predhodnih registracij, je morala pre, reorganizirati organizacijo pri zaposlenih, zato da so lahko in, in nismo mogli pravzaprav resničiti del tako, kot smo si v prvotno jih zadali, ampak delamo pa na tem, da bi čim prej tudi to zaosta, um, za zaostanek nadoknadili. Gospa Weisgerber ima dodatno vprašanje. Hvala lepa, mora, upravičujem se, bila sem na odboru za notranji trg in sem morala tam postaviti vprašanje in zato zamujam, ampak so mi tudi povedali najpomembnejše stvari in um, tudi sedaj sem to slišala in imam vprašanje v zvezi s tem. Uh, Bilo je zelo veliko predhodnih registracij, delno te, je to število 20 krat večje, kot je bilo prvotno mišljeno. Rekli ste tudi, da ste se odzvali tako, da ste povečali število zaposlenih. Kako se boste odzvali na ta izziv? Ali morda razmišljate tudi o tem? Mislim, da ste že kaj povedali o tem in že zato zanikali, da bi morali biti. Uh, bili bolj fleksibilni pri rokih, kot rečeno, z takšnimi predhodnimi registracijami, s tako količino, pravzaprav se ni dalo računati in obstaja tudi cilj uredbe, da se registrira 40 odstotkov snovi in ali lahko ta cilj pač spričo teh ogrom, tega ogromnega števila predhodnih registracij sploh doseže, uh, ali pa bi lahko tudi v smislu malih in srednjih velikih podjetij malo podaljšali te roke. Pridobila sem veliko prošen iz mojega okrožja podjetij, ki prosijo ravno za to. Hvala lepa, kratek odgovor. Mislim, da roko ne moremo spremeniti, kajti te so določeni v sami uredbi, ampak kar sem že povedal in kasneje se bomo še vrnili k temu, eh, kar se nam ne zdi verjetno je, da se bo to neprijetno pričakovanje posnovilo pri sami registraciji. Torej, ne izhajamo iz tega, da bomo dejansko prijeli tako enormno število registracij. Kolega Borhardt bo kasneje še povedal nekaj več na odgovorih, pri odgovorih na vprašanja drugih kolegov, vam bo več povedal o tej oceni. Zato, da mislim, da res za prirokih to pravno ni mogoče. Hvala. Prihajamo k drugem sklopu v četrti točki, PBTI. Se pravi, Snovi, ki so obstojne, se lahko kopičijo v organizmih in so strupene. Priloga 13. Vprašanje gospoda, gospe Vestlunda, Lapaž in drugih. Gospod Boršar, prosim, da ste kratki. Prej ste bili zelo dolgi. Prosim, da ste krajši, ker drugače ne bomo se skupaj uspeli. Hvala lepa, predsednik. Se bom potrudil. Vprašanje gospodu Seberju, kar zadeva zdravstvene vidike. Komisija je že opravila uh, osnovno študijo, ki je pokazala, kakšna je to, kakšno je torej izhodišče za področje zdravja. Potem bomo zdaj pripravili drugo študijo, ker bomo lahko upravili primerjavo. Odgovor skratke je, ja, nadaljujemo s temi raziskavami za področje zdravja, kajti to je zelo pomembna tema. Prosimo, če govorniku lahko date mikrofon nazaj. Kar zadeva PBT, tukaj govorimo o snoveh, ki so uh, trajno prisotne, bioakumulativne ali stropene ali celo zelo takšne, kljub eh, kompromisnemu dogovoru pri sprejetju mm, svežnja Rič se je odločilo, da naj bi ta kriterij na novo pregledali, kajti tukaj gre zdaj za vprašanje, ali bomo opravili ponovni pregled pred 1. Eh, decembrom letos, zato da bi dosegli več izkušenj na mednarodni ravni glede tako imenovanih snovi PBT. Komisija je že opravila ta pregled pred decembrom 2008 in je sklenila, da je potrebno kriterije spremeniti oziroma dopolniti. Komisija zdaj pripravlja predlog za spremembo teh kriterijev na podlagi zaključkov omenjenega pregleda. V predlogu seveda v polni meri upoštevamo dejstvo, da nam je kar nekaj stopnih informacij podal tudi ta odbor in tudi drugi akteri, kar zadeva uporabe vseh eh, informacij, ki so na voljo glede identifikacije PBT-jev. Pravno besedilo priloge 13 mora omogočati uporabo vseh relevantnih podatkov in tudi uporabiti pristop, ki upošteva eh, težo eh, dokazov, ko gre za snovi PBT in ko gre za primerjavo teh snovi s kriteriji. Zdaj še pregledujemo osnutek besedila, eh, končno besedilo pa naj bi potem posredovali v komitološki postopek in na ta način tudi dosegli cilj in namen tega pregleda, namreč da se upoštevajo prej omenjene izkušnje. Zdaj pa besedo predajam kolegu Cureku. Tako, pet minut vam dam, še dve in pol imamo. Hvala lepa, bom skušal biti kar se da krate, kar se deva vključevanje eh, zelo zaskrbljujočih snovi na kandidatni seznam. In tukaj bi z vami delil naslednje informacije. Zavedamo se pričakovanj kar eh, nekaj akterjev, da naj bi to vrstni kandidatni seznam odražal skrbi določenih akterjev. Treba pa je obenem upoštevati tudi samo izvedljivost tega znotraj obstoječega sistema in zato smo se vse zaenkrat dogovorili na predlog komisije in držav članic in agencije glede prvega kandidatnega seznama in zdaj razmišljamo o drugem eh, tovrstnem cilju. In tukaj treba upoštevati, da se ne smemo prekrivati s tistimi postopki in procesi, ki že tečejo v okviru drugih zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti pred ričom. Prav tako pa je pomembno, da imamo te podatke ustrezno podkrepljene. To je torej bistvenega pomena, ko upravljamo to vrstne ocene, kajti delo, ki je potem potrebno za to, da lahko delamo na tem kandidatnem seznamu, je nekaj, kar moramo seveda upravljati z sredstvi, ki jih imamo na voljo v in z agencijo. Eh, poteka tran dialog z vsemi akterji, z vsemi deležniki, o tem razmišljamo. Prav tako smo dobili podatke strani nekaterih držav članic, ki so izvedle študijo in mislim, da so države pripravljene razkriti svoje ugotovitev, vsekakor nas zanima to, kar so dognale in vse čas vas bomo tudi obvečili o izidu eh, teh razmislekov in pa tudi o predlogih, ki jih bomo potem posredovali v sprejetje. Hvala lepa. Hvala. Še kakšno dodatno vprašanje strani prvotnih zastavljalcev vprašanj, gospod Šljuter. Hvala lepa. Pri reviziji kriterijev za snovi PBT ste dejali, da boste upoštevali tudi stališča deležnikov in držav članic. In jasno je, da praktično vse države članice, ki so podale svoje mnenje, želijo tako imenovano opcijo 3, se pravi, da bi vključili tudi vse druge informacije, ki so pomembne za identifikacijo PBT-ja v skladu z uh, Štokholmsko konvencijo tudi mimo grede. In uh, zdaj pravite, in dejstvo je, da bi tak predlog morali podati še februarja, vsaj to ste obljubili, februarja tega ni bilo. Zdaj pravite, da to še pride. Kdaj? Še pred koncem letošnjega leta ali kako? Potem pravite, da je potrebno upoštevati tudi. Eh, izražena mnenja, to potem pomeni, da je treba uporabiti opcijo 3, kjer se uporabijo informacije, ki so relevantne za področje PBT-ev, eh, poleg eh, tistih običajnih zadev. Zdaj bom nekoliko bolj znanstveno tukaj postopal. Eh, definicija bioakumulativne snovi mm, zadeva kriteriji separacije obtanula in vode. Kaj je zdaj bistvo? Ali zadeva ostane v vodi ali uh, Eh, v drugi snovi. Kar nekaj študij je pokazalo, da če to, ta rezultat manj kot 100 tisoč ali pa eh, več, to lahko pomeni, da je to problematično za uh, vodne organizme in pa tudi za organizme, ki dihajo zrak. In to je lahko težavno tudi za ljudi in za polarne medvede, severne medvede, ki sicer ne živijo v vodi, ampak so snovi zelo bioakumulativne. Torej, ali bo ta novi predlog, ki ga podajate, upošteval tudi to, ali bo torej v skladu z omenjeno opcijo 3 in eh, ali bomo ta predlog dobili še pred koncem leta. Hvala. Ja, vidite. Tako, izvolite. Ja, to so pomembna in težka vprašanja, predsednik. Ja, dejansko se zavedamo, da nekoliko zamujamo. Se vam pa zahvaljujemo, da ste nas na to opomnili. Zavedamo, da se da zamujamo, to bo dober spodbuda, da gremo hitreje naprej, kajti to je pomembna tema. Kot ste slišali, želimo upoštevati vse podatke. In s tem mislim, da tudi odgovarjamo na vaše vprašanje. Namreč definicija je zastavljena zelo široko. Kot veste, je kar nekaj razprav, ki potekajo na to temo. Moram pa dati tudi nekaj, zagotoviti nekaj gotovosti podjetjem. Želimo torej zagotoviti, da se vsi podatki, ki so na voljo, upoštevajo. Mm, upamo, da bomo kmalo lahko predstavili svoj predlog in se o tem tudi še nadalje pogovorili, tako da si bomo na jasnem, o čem tukaj sploh govorimo, tudi strani parlamenta. Satu Hasi, še eno naknadno vprašanje. Hvala lepa za ta odgovor, ampak eh, zdi se mi, da vprašanja, ki smo jih zastavili, poslanci in glede kandidatnega seznama teh eh, snovi niso bila ravno odgovorjena. Ne vem, morda bi bilo pametno, da vemo sicer, da vodite dialog s deležniki in tako naprej, ampak gospa Riz, gospa Vestlund in jaz smo spraševali, kakšna je zdaj časovnica. Vemo, da imamo na stotine znanih CMR-jev, PBT-jev in drugih skrb zbojajočih eh, snovi, imamo pa le 15 snovi, ki so zdaj na uradnih seznamih. In to je problem. in sicer z vidika enega glavnih vidikov riče, ki ga lahko uspešno tudi posredujemo ljudem, namreč pravica vedeti. V zakonodaji je zapisano, da ima potrošnik pravico biti obveščen že v trgovini. Če kupuje naprimer obleko, mora vedeti, ali so tam vsebovane eh, snovi, ki so na kandidatnem seznamu. Če pa je ta kandidatni seznam tako, tako zelo omejen in vsebuje le delček vseh znanih problematičnih snovi, potem eh, ta pravica potrošnikov ni zagotovljena. In zato sprašujemo, koliko snovi in dokdaj namerava komisija vključiti na seznam, eh, kako namerava porazdeliti breme dela med komisijo in državami članicami in tega odgovora nismo dobili. Ja, se bojim, da vam ne moram na to odgovoriti. Lahko vam odgovorim samo z strani komisije. Ne moram vam odgovarjati na to, kaj bo počela, da bodo počele države članice. To je nek eh, skupen Eh, proces, odvisen pač od eh, tudi vstopnih informacij, ki bomo dobili strani držav članic. Že januarja letos smo imeli delavnico skupaj z državami članicami, kjer smo vzpostavili osnovo za nadaljne delo in vsekakor želimo z njimi eh, nadaljevati s sodelovanjem. Na podlagi skupnih zaključkov, ki smo jih dosegli na tej delavnici, smo definirali pristop, kjer ne bi najprej identificirali te zaskrbljujoče snovi, ki bi jih lahko prioritizirali. E, prav tako pa, kar zadeva kandidatni e, seznam, naj bi to storili v prihodnih e, nekaj letih. Tako da ne bo to nek veliki pok, ampak skušamo postopno v skladu s prioritetami kandidatne sezname širiti. Rezultate tega dela smo predstavili državi, državam članicam ICH-ju in komisiji julija letos, o tem pa je prav tako tekla razprava v Helsinkih eh, ravno prejšnji mesec. Torej države članice in eh, komisija zdaj razmišljajo o nadaljevanju tega dela in to ne bi storili na naslednjem eh, sestanku pristojnih organov za rič in pa celpija. Zaenkrat bi to prepustili državam članicam, ki so bile proaktivne, nizozemska, Nemčija, Avstrija, Finska in eh, Danska eh, so tukaj že bile zelo bolj aktivne, potem pa jim bomo seveda sledili, takoj ko dobimo mm, podatke o tem, kaj so te države dosegle. Tako da žal vam eh, v tej fazi ne morem še podati točnega datuma in pa števila snovi na kandidatnih seznamih, lahko pa vam potrdim, da skušamo delati kar se da Eh, hitro, tako da bi eh, v čim krajšem času in čim bolj, v čim bolj izpopolnjeni obliki tudi dobili te kandidatne sezname. Hvala lepa. Predsednik mi je dal pet sekund za naknadno vprašanje. Vem, da je to zapletena zadeva, ampak politika zadeve je pa zelo enostavna. Imamo 11 držav članic, plus Norveško, plus Agencijo za kemikalije ki se vse zajemajo za tisto opcijo, ki sem jo omenil prej. In samo dve državi sta proti. To je Združeno kraljestvo in pa kemična industrija. Oziroma dva akterja, Združeno kraljestvo in eh, kemična industrija. Generalna direkcija za okolje želi zadevo spremeniti, generalna direkcija za podjetništvo pa je proti temu. Tako da se vam ne zdi, da je morda čas, da gremo k Barozu in rečemo, gledajte, zdaj je treba pač povoziti generalno direkcijo Enterprise za podjetništvo in storiti to, kar želijo večina držav članic, kar želijo nevladne organizacije, kar želi parlament in rečemo, obstružno kraljestvo, smola, ste izgubili. Ne vem, kje je problem. Zadeva je pač treba iti naprej in to še pred koncem letošnjega leta, kajti na ta način bomo se znebili vsaj enega političnega problema, kajti dovolj drugih problemov imamo to jesen, kajti večina je jasna in znanost je tudi popolnoma jasna glede tega vprašanja. Hvala. Dobro, dobro, dobro porabljenih eh, pet sekund. Ja, smo vzeli na znanje, pravi komisija. Torej ste, ste to vzeli na znanje in se boste s tem ukvarjali v doglednem času ali kako. Ja, ni bilo vprašanje, ampak poziv boste to torej posredovali Barozo. Ja, če nas bo poslušal, ja. V drugem sklopu je bila še šesta točka, prednostne snovi in pa priloga 14, vprašanja Rode in Hasi. Bi obdelali še ta. Uh, ja, tudi tukaj gre za enega tistih primerov, kjer želimo stvari razjasniti, zato da bi imeli kar se da jasen odgovor eh, za vse tiste, ki so tukaj vključeni. In eh, tukaj ne bi imeli usmerjevalni dokument kaj malo pripravljen. Upamo, da v prihodnih tednih, tako da bo možno potem še pred koncem leta imeli ustrezne smernice. Ma kdo kakšno vprašanje? Ne. Potem bomo prišli k tretjem sklopu. Notifikacije in pa kazni. Vprašanja kolega Fernandesa. Prosim za vaš odgovor. Hvala lepa, predsednik. Naš odgovor je ta, da je izvajanje in uveljavljanje uredbe REACH odgovornost držav članic. 425 zahteva od držav članic, da postavijo sistem uradnega nadzora. Člen 126 določa, da države članice določijo kazni v primeru kršitve te uredbe in da tudi spremejo vse potrebne ukrepe za njihovo izvajanje. Države članice naj bi posredovale obvestilo o teh določilih komisiji pred 1. Eh, decembra 2008, mora biti nenakladne spremembe, pa morajo posredovati takoj oziroma nemudoma. Nekatere države članice še niso notificirale svojih eh, kazenskih določb komisiji in v decembru 2008 je komisija začela s študijo o kazenskih določbah v državah članicah, kar zadeva eh, neupoštevanje oziroma kršitve uredbe REACH, tako da boste dobili tudi študijo, primerjalno študijo kanskih določb, kar zadeva kršitve uredbe Rič. Potem pa je še eno vprašanje, gospod predsednik, če dovolite, in sicer gre za primer kršitve obveznosti notificiranja komisije in kakšne ukrepe je tukaj sprejela komisija. Komisija je obvestila države članice o prejetih notifikacijah decembra 2008 in sicer je to storila marca 2009. Januarja smo poslali še enkrat pisma oziroma dopise tistim državam članicam, ki niso notificirali svojih določb in prav tako smo tam obrazložili, da je eh, nenotifikacija nacionalnih določb eh, kršitev obveznosti v skladu z uredbo Rič in da to lahko prede tudi do eh, prožitve postopka zaradi kršitve pogodb proti tem državam. Uradne dopise smo državam poslali maja 2009. Potem tretje vprašanje, gospod predsednik. Komisija je že notificirala oziroma obvestila nekatere države članice eh, o tem, da naj posredujejo morebitne razloge, zakaj še niso posredovali teh podatkov. Nekatere kazenske določbe izhajajo lahko že iz obstoječih eh, nacionalnih določb in ključne ovire, na katere smo naleteli, so administrativne strukture v državah članicah, ki zahtevajo več časa za sprejetje eh, teh določb. Prav tako je težava kompleksnost same uredbe in pa eh, dobro znana zamuda v nacionalnem zakonodajnem postopku. Ja, keine Zusatzfragen zu dem Punkt, dann kommen wir zu dem Punkt 8. Očitno ni nobene do, dodačne ga vprašanje, potem prihajamo k osmi točki, celo vrsto vprašanj Zebr, Lukas in Ekort. Vprašanje v zvezi z preizkusi na živalih, gospod Boršart. Hvala, gospod predsedujoči. Na vprašanje gospoda Zebarja, Lukasa in Ikarta bi odgovorili, da na podlagi razprav z agencijo in našimi razpravami za industrijo in drugimi akteri, ki zadevajo rič, nimamo nobenega razloga, da bi menili, da število živali, ki so bile prvotno ocenjene za to, da bi dosegli cilje riča, da bo to število bistveno večje. Če vprašanja izhajajo iz uh, objave gospoda Hartmana, potem je naša ocena, da, je, da so te kritike neosnovane. Sli, strinjamo se z agencijo, ko pravi, da nova študija je precenila učinek, eh, za šestkrat precenila učinek eh, evropske zakonodaje na poskuse na živeljih. Eh, Znova bomo pravili oceno, ko, bo, no, ko bomo pripravili novo zakonodajo in nov ocen, uh, vpliv ocena. Rič je politični kompromis med najrazličnimi cilji po eni strani gre za zaščito okolja in ljudi, po drugi strani pa za promocijo alternativnih te, eh, metod testiranja. Eden izmed glavnih razlogov za razvoj in sprejem Orvet Berič je bila, števi, so bile številne snovi, ki so, bile, mm, ki so se proizvajale številne leta in so bile na trgu že zelo dolgo. Malo pa je bilo informacij glede tveganja za okolje in za človeško zdravje. Treba je zapolniti te vrzeli, zato da bi zagotovili, da bo industrija lahko ocenila tveganja in uh, uporabile oceno tvegen za to, da bi zaščitili okolje in človeško zdravje. Komisija je bila vedno zelo jasna, da je treba zapolniti te vrzeli in zato bo REACH, uh, torej da uredba REACH pomeni uporabo več, večjega števila živali do leta 2010. Kljub temu pa, da bi uh, zmanjšali število nepotrebnih testiranj, uredba REACH Eh, daje, ja, nudi številne možnosti, da bi prilagodili zahteve testiranja in da bi uporabili obstoječe podatke in alternativne načine testiranja na mesto živali. Zlasti testiranje na. Um, vrtenčari in uh, teh testov ne smemo ponavljati. Podatke na vrtenčari si je treba izmenjevati prek sistema SIF. In v prilogi 11 obstajajo podrobne, podrobna navodila za alternativna, alternativne metode testiranja. Komisija je vključena v različne dejavnosti z namenom zmanjšanja števila testiranja na živalih in uh, to pomeni eh, dejavnosti GRC in raziskovalni projektu, projekti v okviru sedmega raziskovalnega mm, programa. Potem pa bi želel povedati, da je komisija lansko leto predlagala da bi uporabljali torej zamenjavo, zmanjšanje in izboljšanje testiranja in tako zmanjšali trpljenje živali. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa Lukas. Najlepša hvala. Upam, da imate prav, ko pravite, da je šlo za pretirano oceno. Tudi pa, če je bila ta pretiran, ocena resnično pretirana, je število, ki je bilo vključeno v rič, že tako zelo visoko. In niste odgovorili na vprašanje, ki smo jih zastavili. Kaj počnete za to, da bi pospešili uporabo alternativnih metod? Metode, kot so recimo toksikogenetika in potem tudi uporabo, eh, uporabo rezultatov eh, Nacionalne akademije za znanost v Ameriki. In potem, kaj komisija dela za to, da bi no, uporabili nove, eh, nove metode pri tem, ko stare niso več primirne. In podatki, ki smo jih že opravili, da bi uporabili te podatke, za nove študije, kajti še vedno se živali uporabljajo za, kot neke vrste standard in empirični podatki glede izpostavljenosti ljudi uh, so neke vrste zlati standard. Torej, kakšno je vaše mnenje, da bi to uporabili kot zlati standard? Ali bi lahko, prosim, odgovorili torej na prvotno vprašanje plus te dve, na te dve dodatni vprašanji? Uh, Chairman, that, uh, had... Mislil sem, da smo odgovorili na vprašanja. Očitno ni tako. Očitno poslanci niso zadovoljni z našimi odgovori. Menim, tukaj lahko samo ponovim, da to, kar smo že povedali, da zna, vedeli smo že prej, kako se bo to povečala uporaba števili, po desetih letih pa se bo število znova zmanjšalo zaradi razlogov, ki sem jih podal. Torej, da je treba zapolniti vrzel, vrzeli v znanju in zato, da bi to storili, moramo pač uporabiti živali. In v tem smislu, gospod predsedujoči, izvajamo delo in to je naše delo in točka, na kateri smo. Seveda podpiramo to, kar je povedala agencija glede odziva na ta člen. Obstajajo. Odziv na člane, ki je bil objavljen. Seveda tukaj gre za kompleksne uh, zadeve. Kar bi odgovoril na ameriško razmišljanje. Tukaj vam bom prebral zlasti prilogo 11 uredbe REACH, direktna uporaba alternativnih metod metodologij, kot tisti, ki je omenjen v ameriški. Ameriškem poročilu znanstvene akademije. To je bilo omogočeno in tudi metodologije, ki omogočajo določanje tveganja kemikalij. Torej, to smo opozili in to je zelo pomembno za nas in mislimo, da je pomemben ta del priloge 11. Samo to lahko dodam v odgovor na vaše vprašanje. Hvala. Potem naslednja točka. Vpliv riča na okolje in zdravje. Kolega Zeber je imel še dodatno vprašanje k živalim. Izvolite. Ja, imam še eno vprašanje in sicer ta člen gospod, člane gospoda Hartmuda je sprožil kar nekaj negotovosti. Zato me zanima od komisije, koliko denarja konkretno zapravi za to, da pospešuje alternativne metode testiranja. Morda nam lahko date nek pregled nad zadnjimi petimi leti, koliko denarja je šlo v krpitev teh alternativnih test metod testiranja. Hvala. Gospod predsedujoči, seboj nimam teh številk. Poslali vam jih bomo potem, ko bomo to razčistili pri nas. Nakalifat, kolega Zeva. Kolega Seber, to boste dobili še naknadno. Potem pa k naslednji točki vplivi Riča na okolje in zdravje ter na konkurenčnost podjetij. Lahko kaj odgovorite na to temo? Morda lahko začnem z vplivom na konkurenčnost in na podjetja. Gospa mi bo dopolnil še o drugih vplivih. Konkurenčnost. Tukaj moramo ločevati dve ravni. Prva je um, konkurenčnost podjetij kot taka in potem drugo, ali imamo kakšno pomankljivost v primerjavi z drugimi zaradi uredbe REACH, ali obstaja tudi torej kakšen negativni stranski učinek. Tukaj smo bili zelo previdni nismo v rič unesli nobenega obveznosti, ki bi jo morali izpolniti samo evropski proizvajalci, ne pa tisti, ki torej proizvajajo zunaj Evropske unije. Tukaj mislim, da smo vzpostavili enaka, enake pogoje za vse in torej ni nobenega negativnega uh, učinka na to, glede na to, kje poteka proizvodnja. Potem glede konkurenčnosti kemične, kemijske industrije, tukaj vam zelo težko podam kakšno mnenje, kajti nismo imeli dovolj časa. Uh, namreč podjetja šele pripravljajo svoje dosjeje za registracijo, torej nimamo nobenega um, vpliva in šele potem bomo lahko povedali, kakšen je bil strošek registracije in kakšen je bil učinek. Seveda pa nas to zelo zanima, trenutno pa uh, zaradi gospodarske krize je. Ta učinek je veliko večji, kot je učinek riča. Vendar pa moramo biti zato še bolj previdni, da ne bomo preobremenili industrije z dodatnimi stroški v tej že tako težki gospodarski situaciji. Po drugi strani pa seveda nas skrbi konkurenčnost industrije na splošno in tukaj nam je veliko pomagala skupina na visoki ravni za kemijo, ki je delovala prejšnje leto in njihove, njihova proporočila bomo uporabili Ne bi pa, eh, glede učinka na okolje, pa bi predal besedo kolegu. Hvala, gospod predsedujoči. To sem že omenil v odgovoru, odgovoru na gospo, vprašanje gospoda Zeberja. Torej, to spremljamo poblizu in izdelali smo študijo, ko, tako da bomo lahko eh, primirjali v bodoče, ko bomo izvedli drugo šti, študijo v letu 2012. Tukaj gre za aktiven instrument, zato da bi pogledali, kakšna, eh, v kakšen vpliv bo imela uredba REACH na zdravje ljudi in okolja. Dobro, potem prihajamo k zaključnem krogu. Tukaj je kolega Periljo spraševal o vplivih na druge dele zakonodaje in kolegi kolega Lepaš in Šuter sta spraševala v zvezi z nano materijali. E, lahko začnem glede povezave e, s povezavom na drugo zakonodajo, na zakonodajo Rič. Ni začetek zakonodaje na področju kemije. Rič nadomešča 40 različnih zakonodajnih aktov, ki smo jih imeli prej. Obenem pa Rič se ne ukvarja z vsemi možnimi uporabami kemijskih snovi, recimo z zdravstvenimi izdelki in hrano. In e, torej obstajajo številni zakonodajni akti, kot naprimer direktiva o kozmetičnih izdelkih, ki jih rič ne nadomešča zakonodajalec pa je jasno ločil eh, to, kar pokriva REACH in to, kar ni vključeno v uredbo REACH. Proces pa je seveda zagotovil glavne podatke glede snovi, kemijskih snovi in to bo pomagalo pri izvedbi dela za to, da bi dosegli cilje druge zakonodaje, ki je še vedno veljavna. In to bo pomembno za um, potrošnike, tako za recimo eh, potrošnike na kozmetične industrije, kot tudi druge. In eh, sveda je to pomembno tudi za drugo okoljsko zakonodajo. Zagotavljamo vam, da je komisija zelo natančno proučila povezavo med ričem Ričem in drugimi zakonodajnimi akti, ko je predlagala recimo popravke že obstoječe zakonodaje in da si prizadevamo za to, da bi zagotovili, da ne prihaja do prekrivanja ali pravnih e, negotovosti zaradi uvedbe sistema REACH. Uh, Hvala, gospod predsedujoči, glede uporabe nanodelcev in glede načela ni podatkov, ni trga, no data, no market, tukaj je komisija mnenja, da se to nanaša tudi na nanomaterjale. Dosije o nanodelcih, nanomaterjalu so lahko snovi ali pa deli snovi in tukaj so vključene vse informacije glede različnih nanomaterjalov. Rič naj bi zagotovil um, zaščito varstva ljudi in prost pre pretok uh, um, blaga in seveda so nanodelci proizvajajo za najnovejšo tehnologijo in se uporablja pri uh, okoljskih ali medicinske namene. Hkrati pa seveda za, smo zaskrbljeni glede nanodelcev in zato, da se bo ta tehnologija razvila na trajnostni način. V resoluciji parlamenta iz 24. aprila je parlament pozval komisijo, da pregleda vso zakonodajo v dveh letih, zato da bi zagotovili varstvo pri uporabi nanomaterjalov in proizvodov v povezavi z človeškim zdravjem in okoljem. Komisija namerava pregledati omenjeno zakonodajo in instrumente za uporabo ter bo o tem poročala leta 2011, ko bomo predlagali spremembe zakonodaje. Komisija bo seveda zelo pozorno spremljala vprašanja, ki jih je omenil Evropski parlament. Ima kdo kakšno vprašanje? Karšljuter? Okay, resnično. Nimam veliko časa, nimamo veliko časa. Ko govorite o tem, da je to vključeno v REACH, ali ste določili, da trenutni toksikološki testi, ki se uporabljajo, resnično um, pokrivajo tudi specifične, specifične nanos, nanoznačilnosti. Tukaj govorimo o čast, imate samo dve leti. Verjetno ste tudi zgrešili datum, kajti datum, ki ste ga omenili, je nedelja. Verjetno govorite o 22. My agenda stops uh, before uh, that, <laughs> so I, I could not find there was a sun nisem ugotovil, da je to nedelja, ampak zahvaljujem se za to. Vsi aktivno delamo na tem vprašanju, ki ga je omenil gospod Šlajter, tudi znotraj OECD-ja. In tukaj potekajo dela in ko bomo dosegli rezultate, vas bomo o tem tudi obvestili. Najlepša hvala. Ja, Prišli so do konca tega kroga vprašanja v zvezi z uredbo REACH ta uredba je strateški mejnik v zakonodaju Evropske unije in sploh to ni vprašljivo, kaj te, teh na tisoče snovi, ki so na trgu in ki krožijo, je treba registrirati, treba jih je nadzirati in slišali smo, da se je celotno strojevje zagnalo uspešno, pa seveda tudi s problemi, kako pa naj tudi bo drugače pri vsej tej raznolikosti snovi. Slišali ste vprašanje kolegic in kolegov, ta odbor bo seveda vse skupaj pozorno spremljal tudi v bodoče. Še enkrat bomo imeli priložnost novembra spregovoriti z direktorjem Agencije za kemikalije. Morda bomo imeli takrat tudi kakšne specifične vprašanja, ki se jih bo lahko zastavilo. Zahvaljujem se gospodu Cureku in gospodu Bošartu za njun prihod in za to, da sta nama lahko, kolikor sta mogla, odgovoriti na vprašanje. Vrnili pa se bomo k temu še v kasnejšem v kasnejši fazi veliko uspeha pri vašem delu. Kolegice in kolegi, sedaj pa prihajamo k točki 8, k naslednji točki na dnevnem redu. To je osma točka. Osnutek komutološkega ukrepa po regulativnem postopku s pregledom v okviru direktive o vzpostavitvi sistema za trgovanje z emisijami. In tu gre za seznam sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO2. Torej, tako imenovane problematike ohajanja CO2 ali carbon leakage. K nam je prišel iz komisije Ivon Slingenberg. Prišel je tudi Hans Bergman in Damien Meadows iz Generalne direkcije za okolje. Prosil bi, da nam komisija pove, kakšno je aktualno stanje in potem prejdemo na razpravo. Kdo želi začeti? Damien Meadows, vidim, da bo on prevzel besedo. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa in dobro jutro. Komisija je zelo vesela, da vam predstavi prvi zakonodajni ukrep, ki vključuje tudi to, kar smo se v zvezi z okoljem in vplivom na podnebje dogovorili lani leto. Tu gre za seznam v zvezi z ohajanjem CO2 in to je bilo glavno vprašanje, o katerem smo se dogovorili lansko leto in parlament in svet sta se dogovorila za rok, ki je bil 31. decembar 2009 za vzpostavitev tega seznama. Torej smo zelo utesnjeni s časom. Predlog komisije in države članice so pravočasno predložili svoje zahteve in tudi Evropski parlament je pravočasno vse storil za to, da bomo mi lahko pravočasno tudi to storili. Vendar zaradi časovnice, da bi to sprejeli pred Kopenhagnom in eh, tudi, da bi imeli informacije pred pripravo te direktive pravočasno, uh, moramo ta, to, ta seznam potem pregledati po Kopenhagnu in ga pripraviti za scenarij, ko se bo EU tudi zauzela za svoje zmanjšanje za, en, za 20 odstotkov. Torej, če tu ne bomo uspešni, bo ta seznam veljal do leta 2014 in nove sektorje bomo lahko vključili v tem obdobju za komitologijo, ne bo pa se jih dalo oduzeti. Nov seznam bi veljal za obdobje 2015-2019. Kar se tiče vsebine seznama, vsebuje 146 industrijskih sektorjev in podsektorjev, ki so glede na podrobne kriterije v direktivi določeni, da so izpostavljeni ohajanju CO2. To ni bil postopek, eh, kjer bi imela komisija veliko manevrskega prostora, saj so bili kriteriji določeni strani parlamenta in pa sveta. Stalno razvijamo ta seznam skupaj deležniki na naši spletni strani in seveda tudi notificiramo parlament. Izvedli smo tudi oceno tveganj oziroma vplivov. Izdelali smo tudi dokument z vprašanji in odgovori in tudi objavo za medije, tako da lahko tudi vidite, kako smo prišli do naših rezultatov. Zadnja stvar na, pri tem seznamu je, da moramo poudariti, da je to najboljše znanje, ki smo ga lahko do danes sploh eh, zbrali. V razpravi z državami članicami smo dodali tudi uvodno izjavo, da se lahko v bodočih letih doda tudi nove sektorje, če podatki to podprejo, ampak na podlagi podatkov, ki jih je komisija izčrpno preučila, je ta seznam 146 sektorjev tak, da zadosti kriterijem direktive. Hvala lepa. Ja, Hvala za uvodne besede. Preden slišimo še druge, pozdravljam skupino deležnikov Severne Irske, ki so tukaj svojo predsedujočo Mary Dolores Kedi in drugimi člani tega Združenja za okolje in dobrodošli tudi v našem odboru za okolje. Pri besedi so se prijavili med drugim Peter Lize, ki bo prvi spregovoril. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala za to, da ste to temo vključili na dnevni red, saj je predtem bilo že celo vrsto razprav in slišali smo kritične pripombe z dveh strani, z nevladnih organizacij in industrije. Uh, glede na to, kar do zdaj vem in kot sem prebral te zadeve in tudi različne, glede na različne odzive deležnikov, je to zelo pameten predlog komisije. Mislim, da je komisija upoštevala svoj mandat, ki ga je prejela od sveta in parlamenta in prosil bi za to, da vsi skupaj, to je tudi moj poziv na nevladne organizacije, nevladnim organizacijam, da odločitve Evropske unije pri podnebnem svežnju ne poslabšamo. Torej, dogovorili smo za cilj 20 odstotkov ali 30 odstotkov, odvisno od tega, kaj se bomo dogovorili v Kopenhagnu in to je še vedno zelo ambiciozno. Nova japonska vlada je, hvala Bogu, in ker je bilo to tudi potrebno, svoj cilj zvišala na 25 odstotkov, ampak če to prav razumem, nima namena tega preseči. V ZDA pa je izjemno težko, kot vsi vemo, kajti zakon, ki je bil sprejet, predvideva zmanjšanje emisij CO2 za 10 odstotkov. In že celo to je težko, ali bo to sploh sprejeto pred Kopenhagnom. Uh, torej z našim podnebnim svežnom 20 odstotkov in pripravljenost za to zvišamo na 30 odstotkov, nismo popolni in ne bi smeli reči, da je to konec vseh razprav, ampak to je najbolj ambiciozno, kar je trenutno na mizi. Del tega kompromisa pa je bilo preprečiti celo, da se izključi celo vrsto sektorjev iz. Um, iz dražbe, ne pa od ciljev. In moramo torej, ne smemo torej odstopiti od cilja, ne gre za vprašanje, da imamo nek drug cilj, ampak gre za vprašanje metode. Vsi seveda vemo, da potrebujemo denar za Kopenhagen, zato tudi dražba je potrebna. Ampak še vedno je tako, da je največji delež emisij pri trgovanju z emisijami tak, da je mora iti na dražbo, bodi si zato, ker bo se takoj začelo na trgu elektrike ali pa ker bo začelo veljati postopoma v proizvodnem sektorju. Potem pa druga točka je več kot 50 odstotkov emisij, ki jih povzroča Evropa, sploh niso pokrite v ETS-ju. Torej razmislimo tudi o tem, kako bomo sektore, ki doslej še niso pokriti, lahko udeležili tudi v v kompromis iz Kopenhagna. Zato nasplošno mislim, da je to smiselen kompromis. Imam pa nekaj vprašanj komisiji. V nekem dokumentu strani nevladnih eh, organizacij sem prebral, da tudi pri uspešnem eh, rezultatu Kopenhagna, ki ga trenutno ne moremo pričakovati, ampak nikoli ne smemo izgubiti upanja. Torej, če bi v Kopenhagnu sprejeli sporazum, da bi morebiti tudi v tretjih državah lahko dosegli dražbo za um, intenzivno industrijo, da tudi v, da v takem primeru ni možna revizija. Devi Medov se je pravkar povedal, da po mnenju komisije temu ni tako, ampak rad bi to slišal še enkrat zelo precizno. Torej, če v Kopenhagnu določimo, da bodo tudi v tretjih državah možne dražbe um, pri taki industriji, česar trenutno ne predvidevam, ker je najprej se moramo dovoriti o ciljih in dražbe tako ali tako trenutno niso na dnevnem redu, če prav vidim. Torej, ali je potem to, da se bo to prilagodilo, prvič. In drugič, ta vidik se lahko tudi obrne. Torej, lahko obstajajo sektori v industriji, ki pri cilju 20 odstotkov niso prizadeti z uhajanjem CO2, če pa te cilje zaostrimo, nek sporazum izgleda tako, da se bomo do, nekako dogovorili in seveda ne na primerljivo obremenljivost za industrijo, kako bomo potem to popravili, ali bomo še enkrat odprli ta seznam, če bi rekli tudi brez dražb pri 30 odstotnem zmanjšanju. Pri, so dodatni sektori, ki so ogroženi z uhajanjem CO2. To sta torej moji dve vprašanji. Potem pa še tretje vprašanje komisiji. 77 odstotkov emisij je zajetih s to posebno obravnavo HNCO2. E e to ni 77 odstotkov podjetij. Torej, če pogledamo recimo eh, temo cement ali apnenec, so izuzeti ravno zato, ker imajo tako visoke stroške za CO2 e v zvezi z svojim črpanjem vrednosti torej gre za več emisij kot pri številnih drugih podjetjih. Koliko odstotkov podjetij je pravzaprav tukaj izključenih in kateri sektori so čisto normalno vključeni v dražbe. Torej zanima me, kdo se mora pripraviti na dražbo glede na predlog Evropske komisije. Hvala. Hvala, Peter Lize. Bomo sprejeli tri sklope zato predlagam tudi Evelyn Doyle, našo pročevalko v zvezi s sistemom za trgovanje z emisijami, ki se še vedno zanima za ta dosije in glede na to, da je bila bitka na Irskem dobljena, je sedaj tudi prosta za druge teme. Dobrodošla. Naslednjo besedo pa dobi gospod Bruni. Hvala, gospod predsedujoči. Sam sem proti temu dokumentu, kaj ti menim, da moramo v Kopenhagnu ciljati na globalno soglasje. Karkoli manj kot je globalno soglasje, ni v redu. Treba je pogledati, kaj lahko naredimo, pr v primeru ohajanja oglikovega dioksida. To mislim, da je ošibitev te potrebe po globalnem soglasju. Če pa imamo globalno soglasje, to seveda vključuje tudi uhajanje CO2. -ja. In zato mislim, da se moramo ukvarjati s tem globalnim soglasjem in menim, da za Kopenhagen manjkajo nekaj temeljnih zahtav. zahtev. Prva bi bila kl enaka klauzula za vse, kaj ti države v razvoju nimajo zadostne zadostnega jamstva, da se prav, njihova pravica po razvoju resnično upošteva. Drugič, menim, da to sem že omenil in podal pisni predlog predsedniku komisije Barozu in sicer. Ta sistem nadzora nad emisijami toplogrednih plinov je preveč po oddelkih. Mi potrebujemo nekaj bolj splošnega in bolj enostavnega. Vsaka uporaba fosilnih goriv mora biti podvržena določeni disciplini. In tukaj ne moramo imeti nobenih izjem. Poleg tega je treba upoštevati tudi vprašanje enakosti za vse države in splošne pravičnosti. Torej, doseči moramo neko vzdržnost oziroma trajnost in glede emisij na osebo moramo te znižati od 5 ton na človeka na leto, na eno tono CO2 na osebo na leto. In če je to vzdržna raven, potem menim, da moramo vsaki osebi zaradi te, te podnebne pravičnosti dati enako pravico, da uporablja naravne vire in to je tudi podnebje in atmosfera. To pomeni, da moramo brezplačno dodeliti pravico mm, do emisij, ki v višini ene tone na osebo na leto, kar bi pomenilo enak dostop vseh ljudi do naravnih virov. To bi, po mojem mnenju, lahko bilo ključnega pomena za Afriko, ki ima nižje emisije in bi na trg lahko dala približno nič cela osem ton emisij na osebo na leto in bi tako dobila direkten prispevek ki bi bil bistvenega pomena za lajšanje, torej za boljšo prilagoditev na podnebne spremembe, ki ustreza 15 milijardam evrov, evrov na leto. To so zadeve, ki jih moramo imeti pred očmi, sicer ne moremo niti upati, da, bo, da bomo dosegli globalni sporazum v Kopenhagnu. In za to skupino in komisijo prosim, da razmišlja v tej smeri, kajti brez klauzele o enakosti ne bomo dosegli sporazuma v Kopenhagnu. Hvala. Okay. Hvala, gospod De Bruyne. Thank you. Um, clearly at the out- Hvala. A, a position that the, uh, the aim is to ensure um, Zagotovo lahko rečemo, da je cilj, da se pri državah v razvoju lahko doseže, da se jih tudi vključi in da se pa ne pravzaprav določi prevelikih omejitev v tretjih državah. Torej, jasna ideja je bila, da bi, bi morali zagotoviti enake visoke standarde povsod, ne pa, da bi imeli sistem, ki bi razširil vplive tega, kar se doseže v podnebnem svežnju. In ni pa tudi namen, da bi se vrnilo k predhodnim uh, sistemu oziroma prihodni ravni. In da ne bi dosegali tega, kar je bilo prej tako kritizirano, kar je pač delal EU ETS. Problem je tudi v tem, da ni razpoložljivih podatkov, obstajajo le zasebne študije in ni mi čisto jasno tega, kar je povedala komisija, kako bojo nadaljevali na teh področjih, kjer podatkov ni. Komisija pravi tudi, da bodo določene sektore analizirali leta 2010. Kakšna pa je napoved tega, kakšne predloge bodo prišli od teh analiz, kakšen odstotek EU ETS bo potem končal iz teh rezultatov? Ali imajo jasen postopek? ki bo privedel do tega, da bodo povsod visoki standardi, ne pa to, da, bo, da bo vse skupaj postalo bolj šipko in da bi ponovno odprli nova pogajanja z drugimi državami in jih prosili za to, da izvedejo korake. Oni pa bojo imeli težave s tem, kot mi razlagamo, prevzi, z prevzemanjem velike odgovornosti v Evropski uniji. Ja, dank, Hvala lepa, bi komisija odgovorila na vprašanja. Zvolite. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, sorry for being late and arriving late, but they... Hvala lepa, predsednik, se prečujem, da zamujam, ampak Demin Medoz, moj namestnik, vam je že podal uvod v to tematiko. Hvala, poslancem in poslankam za ta vprašanja. Predajmo, da grem kar skozi vprašanja v vrstnem redu, kot so bila zastavljena. Kot prvo, pomembno je vedeti, da je ta seznam na nek način prvi seznam te vrste. V direktivi je sicer predviden pregled in sicer na tri načine. Najpomembnejši način, in mislim, da je to omenil gospod Lize, je ta, da po Kopenhavnu ima komisija nalogo in mandat, da oceni izid mednarodnih pogajanj in da ugotovi, ali ima to vpliv na seznam in na pristop, ki smo ga imeli do sedaj. To je torej naloga za komisijo do junija prihodne leto, da torej pripravi poročilo in da ugotovi, ali je naš dosedanji pristop ustrezen ali pa ga je morda potrebno prilagoditi. Vsekakor, če bo prišlo do dobrega dogovora v Kopenhavnu, si bomo zelo natančno pogledali, ali še vedno obstaja bistveno tveganje eh, selitve virov oglika v različnih sektorjih, prav tako pa lahko to preverimo z vidika izpostavljenosti posameznih sektorjev. Če bodo imeli druge države konkretne cilje glede, eh, na primerljivi ravni na, glede posameznih sektorjih, potem bomo lahko videli eh, z vidika trgovine, da lahko določene države črtamo in da kriterij lahko znižamo po 30 odstotkov in potem uh, to črtamo seznama, ampak uh, Moram reči, da enkrat še nisem videla tega dokumenta na vladne organizacije, ki ga omenjate, ampak vsakor mislim, da lahko zadevo prilagodimo. Prav tako, če izid v Kopenhavnu ne bi bil ravno idealen, če bo neenako breme ostalo, potem bo tudi tu potrebno upoštevati. In to smo videli tudi v pogajanjih eh, lansko leto, kajti ko gre za eh, brezplačne hm, kupone, o čemer smo odločili lani, bo to še vedno ostala neka možnost, ugotovili bomo ali pa potrebujemo drugačne ukrepe, nove ukrepe in vse to bo pač še odprto za razpravo po Kopenhavnu. Omenili ste tudi dejstvo, da 77 odstotkov emisij eh, je zajetih. Eh, kakšen odstotek eh, dejanskih obratov, to ne vem. To številko vam sicer dolgujem in bomo to mm, pogledali v okviru C. ITL-a ampak mislim, da je manj kot 50 odstotkov. To je vsaj naša ocena, ni pa to zadeva, ki bi jo m, mm, že preverili natančno. Potem sektori, ki bi še vedno ostali v sistemu dražb, kar nekaj jih je, niso glavno največji krivci za emisije tisti, ki ne bi bili zajeti v eh, ta sistem. Tako da smo imeli kar nekaj razprav s sektori, ki trenutno niso na seznamu in trdijo, da se tudi oni zaslužijo biti na tem seznamu dobro znan primer zadeva podpanogo keramike. Eh, predvsem gre za eh, proizvodnjo opeke in keramičnih ploščic. Z njimi se bomo pogovarjali še v prihodnih mesecih in to je še eno tistih sektorjev, ki ga lahko dodamo na podlagi pregleda. Vsako leto lahko dodajamo nove sektore in to je. Eh, nekaj, kar bo komisija vsekakor preučila. Vsak sektor, ki lahko poda ustrezne podatke, bodi si na pobudo komisije, bodi si na pobudo države članice, se lahko vključi na seznam, tako da si bomo pogledali nove sektore in če obstajajo dokazi, da izpolnjujejo kriterije, bomo dodali na seznam. E, ni pa vsako leto možno črtati sektorjev seznama. Seznam drži in je zaprt za pet let za izjemo uh, vsako leto se lahko kaj doda, lahko pa pride tudi do popolne, popolnoma novega pregleda tega seznama po Kobenhavnu. Takrat se lahko zgodi, da bomo koga črtali iz tega seznama. Potem uh, odgovor gospodu Prodiju, kar zadeva mm, nujnost dobrega dogovora eh, v Kobenhavnu in to je tudi eno elementov, o katerih se zdaj pogovarjamo tudi v Bangkoku. Uh, v okviru pripravljalnih pogajanj, ki tam potekajo, tako da to vsekakor jemljemo na znanje. Videli pa bomo, kaj bodo ta pogajanja sploh prinesla. Seveda je pomembno zapomniti si, da je seznam, ki ga predlaga komisija za področje selitve virov oglika, eh, seznam, ki upošteva 20-odstotni cilj za EU. Če bo po Kenhavnu ta cilj višji kot 20-odstotni, bo zadevo potrebno Eh, ponovno prevetriti, odvisno tudi od tega, kaj bodo tretje države sprejele kot eh, zaveze. Potem vprašanje v zvezi s podatki, kaj bomo storili za predobivanje bolj kakovostnih podatkov. Zdaj se bomo osredotočili predvsem na tiste sektori, ki so se izkazali kot takšni, da jih je morda tudi potrebno dodati na seznam, ki so izrazili to željo in sodelujemo z industrijo in tudi z državnimi članicami, da bi pridobili kakovostnejše podatke in videli bomo, ali lahko nasplošno eh, pridemo do boljših podatkov pri vseh področjih, ki jih pokrivamo. To je vsekakor eno od naših pomembnih področji dela in vsekakor bomo dobili tudi nove statistične podatke, eh, nova nomenklatura se uporablja na tem področju in tako naprej. Skratka, vse čas se to področje razvija. Še ena pomembna zadeva, ki bi jo rada povdarjala, gospod predsednik, če smem, kaj ti ne sme ostati v naših glavah ta nesporazum. Ko slišimo, da bodo določeni sektori eh, oproščeni. Beseda exempted se uporablja eh, sodelovanja v schemi za trgovanje z emisijami, ampak to ni res. Vsi sektori so eh, v sistemu. Dejstvo, da je nek sektor na seznamu eh, potencijalnih sektorjev podvrženim eh, selitvam virov CO2, eh, to ne pomeni, da so izključeno iz sistema ETS. Ne, treba vedeti, da zadeva 100% deluje na osnovi eh, Eh, primerjalne vrednosti. In te primerjalne vrednosti se bodo sprejele prihodne leto in za vsak sektor in podsektor bo, se bo, potreb, bo potrebno upoštevati uh, vrednosti poprečnih najboljših desetih odstotkov in ti bodo dobili kupone brezplačno, vsi ostali bodo morali emisijske kupone kupovati, bodi si na dražbah ali pa na sekundarnem trgu. Tako da to je vendar le treba vedeti. Hvala. Mislim, da je bila to zelo pomembna ugotovitev, kajti tukaj je veliko nesporazumov. Sedaj pa gospa Plap. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes uh, comentariile care au fost. Hvala lepa, z velikim zanimanjem sem prisluhnila navedbam komisije. Želela sem pozdraviti predlog komisije in se posebej navezati na dejstvo, da če si želimo neko gospodarstvo, ki se stalno razvija in ki je zeleno gospodarstvo in tudi spriča delovnih mest, ki jih potrebujemo in ki jih želimo ohraniti, ne smemo vnašati diskriminatornih elementov na področju industrijskih sektorjev. Rada bi opomnila na to, da je treba nekatere sektore še preučiti glede sistema trgovanja z emisijami, vključno sektorjem za opeke, za proizvodnjo opek. kajti pri vseh gradbiščih se ta sektor potrebuje tako sedaj kot v prihodnosti. Kar se tiče podatkov, ki prihajajo iz tega sektorja proti komisiji, da to niso verodostojni podatki, ker ne prihajajo iz uradnih verov, tega nisem razumela. Prosila bi torej, da ponovno preučite vključitev tega sektorja. Ne le za Romunijo, državo, ki jo sama zastopam, je ta sektor zelo pomemben, ampak tudi za druge države. Hvala. Linda Megan. Um, Hvala lepa, predsednik. Nekateri pravijo, da je zelo pomembno, in da se da vidimo, da je težko imeti nek seznam, da je Kobenhavn vključen v naš mandat. Ampak o tem smo se dogovorili že lani, na zakonodajni ravni. Tako da komisija pač mora zaradi zakonodaje, ki smo jo sprejeli, do konca leta 2010 ta seznam eh, podati. Ampak eh, parlament s svetom, pod velikim pritiskom sveta, je sprejel rok do konca 2010. Mi nismo bili navdušeni tem, ampak eh, tako je pač bilo. In tega roka ne moremo spremeniti, kajti ne moremo zdaj ponovno odpirati. Uh, Eh, vprašanja te zakonodaje. In mene so lobirali z vseh strani, tako kot vsi tukaj. Eh, industrija po eni strani, nevladne organizacije po drugi. In eh, tudi njim je treba povedati, da se ne da ponovno zdaj odpirati te zakonodaje. Kar je bilo sprejeto, je bilo sprejeto in veseli me, da je Avril Doyle tukaj, kajti spomnila se bo, da smo bili nezadovoljni. Nekateri deli v parlamentu so si prizadevali, da bi imeli ta seznam še prej. Ampak naj komisija zdaj pove, ali to povzroča težave v pogajanjih, ali imajo druge države podobne sezname te vrste v pogajanjih. To bi bilo korisno vedeti. Nekateri lobirajo, da naj bi ta seznam podaljšali do leta 2020. Imamo postopek do leta 2014. Mislim, da tega ne bi smeli podaljševati eh, dlje kot do leta 2014, kajti veliko se lahko še zgodi takrat. Sam osebno menim, da v tej fazi ne bi bilo pametno dodajati še sektorjev na seznam, kot je tako, tako je že predolg seznam. Neodvisni strokovnjaki menijo, da bi moral biti ta seznam krajši, ampak konec koncev tudi parlament je ustrajal na tem, da se posredni stroški vključijo na seznam. Tako da nekateri sektori so tukaj zato, ker smo mi lani določene stvari želeli dodati na seznam kriterijev, eh, na podlagi katerih eh, komisija izvaja svoje ocene. Torej, komisija dela pač v okviru svojega mandata. Slišali smo obrazložitev o vplivu tretjih držav, ampak če že imamo ta pregled, ki naj bi potekal po Kobenhavnu, potem ne vem, kako lahko ocenjujemo tretje države eh, pred koncem Kobenhavna, kajti v idealnem primeru bi bila zadeva eh, narejena nekje do sredine prihodnega leta, ampak dobro, pač eh, smo, kjer smo in uh, sprejeli smo, kar smo sprejeli. Zaenkrat se mi zdi, da je komisija kar dobro upravlja dela, ki ga, delo, ki ga od nje zahteva zakonodaja. In še Richard Zebr. Ja, Hvala, predsedujoči. Res je, seznam je dolg. Mislim, da tudi mora biti dolg. Rad bi vas spomnil, da smo v Evropi trenutno edini z zavezujočim sistemom in energetska učinkovitost v Evropi je še enkrat višja kot na trgih, ki takšnih sistemov nimajo. Zato je ta seznam upravičen in mislim, da je tudi uvodna izjava 16, ki je sedaj se vključila v pogajanja s svetom in komisijo, da je ta pravilna in da je treba tudi proizvodni opek eh, dati možnost, da naprej deluje v Evropi. Največje nezadovoljstvo, ki ga slišim strani podjetij, je nepreglednost podlage za odločanja in pa potem tudi samega postopka. V parlamentu načeloma nismo zelo srečni nad komitologijo, to je znano, ampak mislim, da bi tudi komisiji dobro delo, če bi bolj jasno povedali, po kakšnih konkretnih določbah tukaj delajo in predvsem tudi kakšne komunikacije z posameznimi sektorji in podsektorji, da bi to tudi izboljšali. Treba je tudi opraviti potrebno delo prepričevanja, kajti govorimo o sistemu, ki ima zelo visoke učinke na gospodarstvo in finance v Evropi. Predstavnica komisije je pravilno opozorila na postopek benchmarka. Tukaj bi bila možnost izboljšanja komunikacije. Kot vemo, je ta seznam izjemov podvržen benchmarkingu in tukaj bi prosil komisijo, da nam pove, kako namerava konkretno določiti te benchmarke in kako namerava vključiti parlament oziroma deležnike za boljšo preglednost. Hvala. Gospod Slingenberg. Thank you, Mr. Chairman. Um, Hvala, predsednik. Ja, zabeležila sem si to, kar je bilo povedano v zvezi z sektorjem proizvodnje OPEC. In to je nekaj, kar skrbi kar nekaj držav članic. V komitološkem postopku z državami članicami smo dodali novo vodno izjavo k predlogu komisije in komisijo se s tem res poziva naj ponovno in to čim prej oceni to panogo. In to bomo tudi storili. Omenili sem tudi nekaj drugih eh, sektorjev, ki se jih bomo še pogledali v prihodnje. To vsekakor torej je na seznamu naših nalog, to bomo storili v prihodnih mesecih. Srečali smo se že s predstavniki tega sektorja, prav tako smo ugotovili, kakšne podatke nam posredujo in to bomo potem tudi naknadno preverili z državami članicami. Tako da to se vsekakor dogaja in se bo dogajalo. Eh, hvala, gospej McKevin, da nas je vse spomnila na to, kaj zakonodaja pravi dejstvo je, da smo pač vezani na to, kar lahko storimo v okviru tega uh, pristopa. Rok je konec letošnjega leta. Mi že takrat, ko je bilo to predlagano, nismo uh, verjeli, da je to pametno. Tudi v procesu soodločanja smo skušali temu nasprotovati, ampak tako je bilo pač na, na koncu odločeno in uh, seznam bo treba v skladu z zakonom zdaj pač posredovati še pred Kobenhavnom. Zdaj zadeva še ni formalno sprejeta, to bo moral naprej pregledati še parlament, prav tako potrebno glasovati v svetu in potem bo zadevo decembra formalno tudi sprejela komisija. Ampak prejemamo kar nekaj vprašanj in dejstvo, da smo se odločili za kar eh, ciljen in neagregiran pristop, da si bomo res lahko pogledali posamezne podatke za eh, posamezne podpanoge, je rezultiralo v tem, da je ta seznam kar dolg. Če bi se odločili za neko bolj agregirano raven, bi, bi imeli manj sektorju, ampak eh, enako količino emisij, morda celo več. Namen je bil ta, da se predvsem sredotočimo na tiste sektorje, kjer so dokazi jasni. Eh, tako da kar nekaj dela nas še čaka in eh, veliko razlag bo potrebno, da bo jasno, da dejstvo, da niste na seznamu, ne pomeni, da ste izuzeti iz obveznosti. Zadeva torej povzroča kar veliko težav in negotovosti, ampak je pač to treba obrazložiti. Gospod Zeber, je omenil, eh, da je potrebno izboljšati transparentnost in pa vključenost deležnikov. Mislim, da odkar smo začeli z eh, revizijo sistema ETS, smo se odločili za pristop popolne transparentnosti in popolne vključenosti deležnikov. Imamo celo vrsto deležnikov, ki se eh, vsakič udeležujejo vseh sestankov na temo sredstve virov oglika. Imeli smo že kar nekaj sestankov te vrste, tri, štiri to vrstne sestanke smo imeli mm, pred septembrom. Ogromno bilateralnih eh, dogovorov oziroma pogovorov smo imeli tudi s predstavniki sektorjev glede metodologije. Prav tako naj vam naj vas spomnim na oceno vplivov, mm, ker je opisana celotna metodologija izračunov. Vse to je na voljo na naši spletni strani, lahko vam to še enkrat posredujemo, ampak kot veste, je to vse na spletni strani Gran Direkcije za okolje. To je torej naš običajni pristop, popolna vključenost deležnikov in z njimi sodelujemo. Eh, kar tesno. Če ne bi bilo njihovih podatkov, verjetno ne bi uspeli pripraviti seznama tako dobro, kot smo ga. Eh, kar zadeva eh, preferenčne vrednosti, tudi tukaj smo imeli že kar nekaj srečanj s deležniki glede tega, kaj nameravamo storiti glede teh vrednosti. Sodelujemo tudi s svetovalci na tem področju, ki pripravljajo zdaj svoje prvo poročilo o najboljših desetih odstotkih vsakega sektorja in podsektorja in pripravili bodo tudi osnutke emisijskih vrednosti za te sektorje in to zelo kmalo v prihodnih tednih in to potem bo osnova za nadaljne pogovore z deležniki. Naslednji pogovor s deležniki glede eh, teh referenčnih vrednosti bo novembra in kar nekaj teh pogovorov bomo še imeli v prihodnih mesecih in pred poletjem bomo potem še pripravili dokončni predlog, podobno eh, kot tudi za ostale sezname na področju svite virov okolja. Torej, vsekako smo zavezani komunikaciji z deležniki, to počnemo. Seveda pa vam danes ne moremo podati vseh eh, podatkov o tem, kako bomo pripravili te referenčne vrednosti. Najprej potrebujemo študijo, potrebujemo pogovore z deležniki, tako da vam zdaj še ne morem dati vseh podrobnosti, kar to zadeva, ker nas čaka še leto dni dela. Hvala, naslednji krok, Karl-Heinz Florenc. One. Mislim, da moramo pri razpravi o tem seznamu misliti tudi na to, kakšne pristojnosti ima naša hiša in zato bi se rad omejil na dokument, ki je pred nami. Seveda so, obstaja še številne zamisli v zvezi z tem CO2, ki bi jih lahko tukaj um, predstavili. Načeloma pa lahko trenutno rečemo samo da ali ne. In svetujem, da pri tem dokumentu se zdodoločimo na ja, sicer z bolečinami v trebuhu, ampak naj bo to um, smodnik za naslednje uh, dokumente, ko bo šlo za referenčne vrednosti in drugo, kajti tam bodo manevrski prostori komisije taki, da jih bo treba le, lotiti, misle, ločiti od. Uh, političnih interesov. Torej, če bo prišlo do tren, ne, naj ne pride do njih zaradi teh seznamov, ki nikoli ne more biti popoln, ampak mislim, da moramo imeti več manevrskega. Uh, moramo imeti več manevrskega prostora pri razpravi o referenčnih vrednostih. Tu treba tudi poštevati, da roki pa so taki, kot so. Seveda se lahko vprašamo, kako smo sploh prišli do teh rezultatov. Uh, Najprej smo govorili o 100 odstotku, potem smo rekli 80 je tudi lepa številka in kar naenkrat smo pri 75. To, seveda, to tega ne razumemo čisto, ampak kot je komisija to že razložila, ko mene spet ni bilo, mogoče je takrat to razložila in zato se upravičujem, če tega nisem slišal. Mislim, da glede na to, kako stvari trenutno stojijo in glede na zakonodajo, ki je trenutno pred nami, da bi morali res z bolečino v trebuhu se strinjati s tem seznamom, ampak eh, nujno vas prosim, da zberete moči in pri drugih dveh temah res izkoristimo naše parlamentarne pravice. Torej vprašanje o referenčnih vrednostih se lahko interpretira zelo dramatično, obe smori. In uh, te teme se lahko tudi organizira v zelo lepih državah in na to moramo biti zelo pozorni. Osebna pripomba še ena, tukaj vidim poročevalko tega odbora, kar se tiče ETS-a, sem se z njo izčrpno prepiral, ampak moram reči, da sem zelo vesel, da je tukaj. Dobrodošla. Sicer, No, še sprava potem je možna. Čudil sem se že, da ni na mojem seznamu, ampak je pomahala, je vse storila, tudi pozvala, kartonček je dvignila, tako da je sedaj na vrsti. Okay, uh... Hvala lepa, da ste me opazili, da tukaj maham. Torej, hvala predstavnikom komisije za odgovore, ki so, mislim, da pojasnili kar številna vprašanja. Hvala tudi vsem kolegom, ki so spregovorili do sedaj. No, imamo pravna vprašanja, ekonomska vprašanja in pa vprašanja povezana z mednarodnim sporočilom, ki ga dajemo od sebe. Linda McEwan je dejala in tudi predstavniki komisije so dejali, da je časovnica je nekaj, kar določa zakonodaja. Res je, kriteriji so določeni v eh, zakonodaji, ampak nekaj, kar je v zakonodaji tudi, pa ni bilo upoštevano v tej oceni, ki jo je pripravila komisija, pa je člen 10.18. odstavek, ki zadeva kriterije za tretje države. Tam je zapisano, da moramo upoštevati tudi ukrepanje drugih držav in vpliv, ki ga imajo ukrepi drugih držav z področja podnebnih sprememb na nas in v kakšni meri so primerljivi z našimi. Kolikor sem obveščena, brazilska jeklarska panoga ugotavlja, da je učinkovitost enaka kot uh, jeklarska panoga v Evropi. In takšnih vprašanj, naprimer, ocena komisije ni upoštevala takšnih dejstev. Tako da kriteriji, ki jih določa zakonodaja, niso vendarle nekaj, kar bi spoštovali popolnoma do črke natančno. naravna posledica tega je vprašanje, kaj komisija zdaj sploh namerava. Naprimer, ali lahko to vprašanje upoštevamo, ko ocenjujemo trgovinske tokove. Trade intensity of the sector. Cannot we think that uh, the trade with... Morda si lahko zamislimo, da trgovina s tistimi državami, katerih podnebni ukrepi in učinkovitost industrije je primerljiva z našimi, eh, njih morda bi lahko izključili iz eh, teh ocen vplivov trgovine oziroma intenzivnosti trgovine. No pa še dve splošni pripombi, kar zadeva samo dejansko vsebino ki govori o tem, zakaj je ta osnutek daleč od eh, optimalnega. Najprej gospodarski vidiki. Na zaslišanju, ki ga je lansko leto organizirala gospa Doyle, so strokovnjaki dejali, da ne obstaja stoodstotno optimalnih rešitev, ampak da se moramo odločiti samo za najmanj slabo rešitev in ta najmanj slaba rešitev ni uh, izključitev iz uh, sistema kuponov, ampak brezplačna dodelitev kuponov in povezana potem tudi z dražbami. In to pomeni, da tiste industrije, ki dobijo brezplačne kupone, lahko preprosto te unovčijo in potem uvažajo iz tretjih držav to ni najboljša varovalka pred selitvijo virov oglika, ampak mislim, da je v tem trenutku mednarodno sporočilo, ki ga dajemo od sebe, najboljnega pomena. Sama sem prebrala in morda so tudi drugi kolegi prebrali novice o procesu sprejemanja okoljske zakonodaje, podnebne zakonodaje v ZDA in argument, da Evropa daje brezplačne emisijske kupone določenim industrijskim panogam, eh, se tudi tam uporablja v razpravi. In eh, tisti, ki se borijo za najboljšo možno podnebno zakonodajo v ZDA, pravijo, da jim evropejci povzročamo težave s tem sistemom in da je zelo težko potem v ZDA zagovarjati bolj podnebju prijazno politiko, če industrija reče, ja, gledajte, ampak eh, evropejci pa dajo 100 odstotno eh, brezplačno delitev kuponov industriji. Hvala. Ja, super, Pirtikan. Well, thank you. Pirtikan? We know that uh, all over the globe, uh, whether the... Hvala lepa. No, kot prvo, vsi vemo, kakšne, kakšen dogovor se bo sprejel v Kobenhavnu. Ukrepi se že sprejemajo v vseh panogah, kar zadeva polimne spremembe. In kot je bilo rečeno že prej, komisija mora oceniti ukrepe z področja učinkovitosti v državah nečlanicah EU, preden Eh, spremljamo se z nami. In zato me ta predlog nekoliko moti, kajti res eh, ne vidim tukaj znanstvenih, ekonomskih ali drugih argumentov, ki bi lahko podprli določitev tako nizkega pragu. Zato bi se res želela nekoliko bolj razumljivo pojasnilo strani komisije, ali nam lahko natančno razložite, kakšne vire, kakšne podatke so uporabili za to, da so prišli do zaključka, da je bila nemogoča analiza podatkov o emisijah v tretjih državah. Ker mi te podatke imamo, ne vem, zakaj je to za vas nemogoče. In ali nam lahko morda poveste, kako ste postopali, ko ste skušali to oceniti in kakšni so vaši načrti za prihodnost, da boste bolje zajeli eh, vse te različne vidike v prihodnje ocene. Prav tako me zanima, ali je komisija zahtevala že kakšnokoli pomoč eh, strani tretjih držav, da bi pomagale pri pripravi teh ocen, kar zadeva vpliv na tretje države. Morda bi na ta način zadeva lahko bila boljša, ampak v tej fazi moram reči, da mi je ta predlog eh, zelo, zelo neljub in da so tukaj predlagane ravni mnogo, mnogo preniske. Hvala, gospa Slingenberg. Hvala lepa, predsednik. No, gremo skoraj da kronološko. Vprašanje gospoda Florenca glede predpostavk, ki smo jih uporabili pri tem našem pristopu. Vi ste omenili 100-odstotno dražitev, to smo potem znižili na 75 odstotkov v končnem predlogu komisije. To smo storili po posvetovanju s pravno službo, kajti morali smo si zelo natančno pogledati definicijo stroškov v okviru člena 10a 15. odstavek, kjer je zapisano, da moramo pogledati dodatne stroške, ki jih povzroča implementacija te direktive. Če upoštevamo, da je seznam nekaj, kar bo veljalo sicer pet let, ampak bo sprejeto šele konec leta 2009, zadevo bo torej veljalo do konca leta 2014, upoštevajoč to, imamo dve leti, 2013 in 2014, ko se bo začela eh, ta prva faza trgovanja z emisijami in takrat bo eh, osnovna raven brezplačnih kuponov dokaj visoka, 80 odstotkov, potem se bo postopoma zniževala in to eh, prvotno raven brezplačnih emisijskih bonov smo uporabili in to pomnožili z morbitnimi referenčnimi vrednostmi, kajti te referenčne vrednosti, benchmarks, bodo vodili do dokaj strogih zahtev in le tisti obrate, ki so najboljši glede učinkovitosti izpustov CO2, bodo dobili brezplačne kupone. Če torej to dvoje pomnožimo, dobimo nekje 75 odstotkov uh, kot. Uh, osnovni scenarij za vse omenjene obrate in zato smo to določili na tej ravni in tudi pravna služba je bila eh, tega mnenja, če bi uporabili 100 odstotno vrednost, bi bilo zelo enostavno spodbijati celoten sklep in eh, to vsekakor ni eh, nekaj, kar je v interesu industrije, da torej dobijo nek zakonodajni akt, ki pa se ga potem enostavno lahko spodbija. Pravne gotovosti tukaj ni. Kar zadeva analize mm, tretjih držav, to smo skušali storiti, najeli smo svetovalce, da bi videli, kaj sploh je na voljo z vidika podatkov. Žal se je izkazalo, da je zelo, zelo težko priti do podatkov. Podatki, ki so na voljo, so nekako ad hoc zbrani in niso primerljivi. Prav tako je zelo jasno, da ja, so določeni obitavni napredki v nekaterih državah, ampak eh, katera izmed teh držav sploh ima zakonodajo. Eh, kje so to vrstne zaveze dejansko pravno zavezujoče. Norveška, Islandija, Liechtenstein, vemo, da so sestavni del ETS v okviru eh, sporazuma o Evropskem gospodarskem območju. Tudi Švica tukaj sodeluje, sicer pa nimamo nobenih eh, drugih možnosti, da bi zagotavljali, da ima tretje države enake zaveze kot mi. Po Kopenhavnu o tem na, na, ne nameravamo več govoriti, kajte upamo, da bo pokrb nahavno jasne, kakšne bodo zaveze teh držav in potem bomo lahko tudi nastavno videli, ali bodo zadevo dejansko tudi implementirali v nacionalni zakonodaji. Kot rečeno, zato smo uporabili svetovalce, zonalne svetovalce, študija še ni do konca pripravljena, ampak naj bi jo dobili v prihodnih tednih, to bomo seveda posredovali eh, tudi na našo spletno stran. Je pa to vsekakor eno od vprašanj, ki jih je potrebno še naprej obravnavati, tudi po Krbenhavnu in eh, če se lotim tega, kar je dejala gospa Hasi, morda bi to lahko upoštevali tudi eh, v kontekstu preučevanja trgovinskih podatkov in to je vsekakor nekaj, kar nameravamo storiti. Tako da morda si bomo lahko pogledali, kaj počno tretje države in to vključili v oceno podatkov o trgovini. Gospa Pitikajnen je omenila dejstvo, da so kriteriji preniski, da so odstotki preniski in tukaj lahko samo povem, da smo o tem govorili že v soodločenju lani in to ste pač sprejeli. Tako da drugega kot to ne moremo. Hvala. Hvala lepa, Ester de Lange. Ik eh, zou de Europese Commissie willen bedanken. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želela bi se zahvaliti Evropski komisiji za jasne odgovore. Želela bi pr prositi pojasnilo o določeni temi. To sektor so um, že omenili kolegi. Obstajajo kar nekaj <laughs> pristašev eh, sektorja OPEC in ploščice. Komisija je rekla, da bo to proučila, potrebujemo dodatne informacije in upamo, da bomo to dobili v naslednjih eh, tednih oziroma v naslednjih mesecih. Sedaj pa vprašanje. Torej pred koncem leta, ali vam bo uspelo to narediti, kajti za to panogo mislim, da bi morali imeti nujno eh, pojasnila ali pa Evropska komisija morda pričakuje, da se bo to zgodilo naslednje leto, da bomo torej pojasnilo dobili šele naslednje leto in da bo ta panoga vključena v revizijo z enoletno zamudo. Hvala. Ja, Kar Šliter? Soros, eh, Resnični problem, je, da, eh, resnični problem je, da zakonodaja ni najboljša. Mislim, da je čudno, da imamo 100-odstotne brezplačne kupone, ko dosežemo cilje. Morda bi morali imeti 100-odstotne kupone, ko bomo nad kriteriji učinkovitosti. To bi bilo logično in to bi potem bilo logično, da se s tem Eh, potekajo dražbe. To pa je sedaj čudno. Vendar pa bi se povrnil k referenčnim vrednosti, kajti tukaj bo prišlo do spremembe zakonodaje. Pravite, da imate referenčne vrednosti in leto, eh, na katerem ste jih osnovali, je 2007-2008, vendar pa bodo eh, stopili v porabo šele 2013-2014. Nimate pa nobenih kriterijev, učinkovitosti, letne učinkovitosti, kajti če jih nimajo, potem ne veste, kakšnih bo največjih, najboljših deset odstotkov glede letne učinkovitosti, ki bo 1,5 odstotkov, potem bi morali emisije zmanjšati za devet odstotkov, kajti sicer boste pokrili samo 20-40 odstotkov sektorja ali pa bi morali imeti 1,5 odstotno učinkovitost, kot nekatere panoge imajo, potem bi morali imeti 40 odstotno, 14 odstotno um, znišanje. In mislim, da bi to bilo treba zračunati do leta 2013, da ne bomo imeli premalo stroge referenčne vrednosti. To bi bilo moje vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Uh, Hvala, predsedujoči. Mislim, da smo dovolj slišati o slabi zakonodaji, tega ne moramo spremeniti. Vendar pa je pomembno, da pri tej zakonodaji, v to zakonodajo lahko dodamo panoge in podjetja na letni osnovi. Vendar pa jih lahko samo enkrat oduzamejo sezname in to je bo po pregledu po Kopenhagnu. In torej se moramo osredotočiti na ta pregled in tukaj bi želel imeti odgovor, kdaj se bo zgodil ta pregled ali razmišljate in to bi priporočil, da bi da boste prilagodili uh, um, računanje neposrednih stroškov. Tukaj nimamo sedaj pravih, realnih stroškov. In tretje vprašanje, do kakšne mere komisija načrtuje pridobivanje boljših podatkov od tretjih držav glede učinkovitosti. In to govorimo o tem pregledu na podlagi kriterijev, ki, kriterijev, ki so že zapisani v zakonu in jih sedaj nismo uporabljali, vendar pa jih bodo uporabljeni v reviziji, tako da bomo točno vedeli, da imamo prava podjetja na tem seznamu. Hvala. Ja, Frau Slingberg, Gospa Slingenberg. Lepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej glede grškega vprašanja, to bomo pogledali. E, glede pravzaprav OPEC, tem smo se že, o tem smo se že pogovarjali. In podatke imamo, da ta panoga še ne dosega kriterijev. In ali panoga ali država članica Eh, želijo povedati, da so izpostavljeni tveganju hajanja CO2 -ja in zaradi tega bo treba unesti nove podatke. Torej, to dokazovanje ni na nas, to mora narediti panoga ali posamezna država članica. Torej, ne moremo se zavezati za določen rok. Ko bomo imeli podatke, bomo seveda jih obdelali in naredili, kar je potrebno. Vendar pa moram biti jasna, da ta panoga, tudi če bo dosegla kriterije, ko bomo to pregledali, ne bomo je dodali na ta seznam. To ni mogoče, kajti če želimo spremeniti predlog, ki je zapisan v postopku, moramo znova glasovati o tem seznanu, potem morajo glasovati eh, države članice in potem ne bomo dosegli cilja tega leta. In to ni vprašanje in tukaj se ne da dodati ničesar. Naslednji pregled bo šele naslednje leto, lahko se to zgodi naslednje leto in videli bomo, bo, kaj bo komisija predlagala, kakšne dodatke na seznam bo predlagala komisija takrat. Sedaj pa glede referenčnih vrednosti, seveda eh, tukaj poteka delo. Verjetno ne pričakujete, da vam bom povedala podrobnosti o tem, kako bomo tukaj postopali. Treba je upoštevati, da referenčne vrednosti so zapisane v zakonodaji, te zadeve so zelo jasne in komisija bo morala svoje delo osnovati na tem, kar je zapisano na zakonodaji. Gre za eh, poprečnih najboljših 10 odstotkov v določeni panigi. Drugi kriteriji so ravno tako zapisani v zakonodaji, gre za tehnološki razvoj, potem eh, nadomestne zmogljivosti in tako dalje. Vse to bomo tudi preučili. Potem za drugo fazo, tudi tukaj imamo referenčne vrednosti, recimo Eh, gnojila in obrati, tukaj sta omenjeni Nizozemska in Avstrija, uporabljamo eh, tudi tukaj referenčne vrednosti, ki se znižujejo vsako leto. Seveda to je opcija. Znova pa bi želela povdariti, da če imamo zapisane referenčne vrednosti za določeno obdobje, je treba upoštevati, da celotno letno zmanjšanje bomo uporabili. Tukaj gre za sedem odstotkov. In to se bo uporabljalo tudi za, uh, prosta, uh, za proste emisije, torej gre za um, eh, odstote, ki se vsako leto zmanjšuje. Potem podatki glede 100 odstotkov in če bomo tukaj presegli maksimalno raven, raven, ki je zapisana v zakonodaji, imamo tukaj tudi korekcijski faktor. Torej, referenčne vrednosti verjetno ne bodo prinesle več najboljših rezultatov. Potem glede pregleda po Kopenhagnu. Komisija naj bi eh, proizvedla poročilo glede rezultatov Kopenhagna do junija 2010. Potem moramo pogledati, kaj nam bo ta, kakšne rezultate bo ta ocena prinesla in kaj bomo naredili, če bomo odprli odprli znova eh, ta pristop do uhajanja CO2. -ja. Vse opcije so sedaj odprti, lahko bomo imeli dobre rezultate. Köbenhavna lahko bomo ohranili 20 odstotkov ali dosegli 30 odstotkov. Torej, ne moramo danes še povedati, kakšno bo, kakšno bo stanje takrat. Eh, kot sem pa že povedala, bomo pogledali tudi tretje države, kakšne zaveze so sprejele, ali imajo kakšno pravno podlago, ali bo Kubenhaven tudi pravno obvezujoč. Tudi to je vprašanje še vedno odprto. In, uh, seveda imamo malo časa, da o tem razmišljamo, vendar pa vam bomo posredovali študijo, ki smo jo opravili doslej in pogledali bomo, kako lahko uh, izboljšamo uh, dostop do podatkov in primerjavo podatkov o tem, kaj se dogaja v tretjih državah. To ni vedno lahko uh, in to bomo storili še pred pregledom uh, Kübenhavna. Hvala. Ja, Prisrčna hvala. Nihče drug se ni prijavil k besedi. Sistem trgovanja z emisijami je osrednji element politike zaščite podnebne, zato je nujno, da ga preučimo in preverimo. Slišali smo, kakšno je trenutno stanje. Hvala gospod Slingenberg in komisiji za njihove odgovore na naše vprašanja. Rok za predloge sprememb je 8. oktober ob 12. Torej, kdo želi podati predlog spremembe, je to lahko stori do 8. Do 8. oktober 12 do 12. Naslednje srečanje je 19. oktober 2009 v Štrasburgu, kjer bomo glasovali o resoluciji o podjebju parlamenta. Hvala lepa, sestanek je zaključen.